Okay. Dear, dear, dear ladies and gentlemen, best. Gospe in gospodje, gospod Bencen. Nekaj praznih sedežev je v dvorani. In glede na to, oziroma na okljub temu, da je v dvorani nekaj praznih sedežev, se naša seja že prenaša po spletu in snema. Glede na to, da je ura že pet minut čez deveto, predlagam, da kar začnemo. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Zanima me, če so kakšni komentarji. Očitno ne. V tem primeru vas prosim, da potrdite zapisnik seje 18. decembra lani, 22. januarja letos, 11. februarja letos in 24. februarja letos. Če nimate nobenih komentarjev, potem so ti zapisniki sprejeti. Sedaj pa sporočila predsednice, gospe Hübner, ki se nam bo, vsaj upam, pridružila malce pozneje. Zaenkrat sporočil ni, kar pomeni, da se lahko lotimo prvosebinske točke na enem redu. Gre za zunanjo študijo. V okviru odbora regi. Govorili bomo o vplivu gospodarske krize na ekonomsko, socialno in ozemeljsko kohezijo Evropske unije. ta študija zaenkrat še ni popolnoma končana, vseeno pa bi radi prisluhnili umestnim rezultatom. Najbolje je, da vas kar prosimo za predstavitev. Na to pa bomo imeli še izmenjavo mnen, besedo predajam gospe Simon Miljo, ki bo podala svojo predstavitev. Izvolite. Ja, hvala. Najlepša hvala, da ste nas povabili v vašo sredo, da predstavimo osnutek te študije, ki jo moramo še dokončati. Gre za vpliv gospodarske krize na socialno, ekonomsko in ozemelsko kohezijo Evropske unije. Naj najprej predstavim kontekst te študije. Govorimo o našem razumevanju krize, imamo kvalitativno in kvantitativno analizo, na to pa še končni sklepi v zvezi s kohezijsko politiko in krizo. <laughs> the context of the study is basically still ongoing. Kontekst te študije se še vedno razvija. Kriza se je začela leta 2008, ampak kot vemo, jo danes še vedno čutimo. Kriza je Evropsko unijo prizadela in eh, to zelo globoko. Leta 2009 je BDP padel za 4 točke, industrijska proizvodnja pa za 20 odstotkov. Evropska komisija je leta 2008 predstavila eh, načrt Evropske unije za gospodarsko obnovo, zato da bi se izvili iz krize. Kohezijska politika ima zelo pomembno ulogo pri lajšanju posledic krize. Še vedno pa moramo ugotoviti, če so bili ukrepi oziroma tudi učinki eh, enaki posod po državah članicah. Namen te študije v kontekstu, ki sem ga opisala, je bil torej kvantitativno, deskriptivno opisati učinek krize z vidika ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije. Naše razumevanje krize je naslednje. Kriza je imela dve fazi. Prva faza se je začela leta 2008, gre za krizo zasebnega dolga, ki je na to postala kriza nacionalnega dolga. Krizo zasebnega dolga lahko razdelimo na proizvodno krizo, eh, konstruktivno krizo in ekonomsko krizo. Če si pogledamo prvo fazo, krize zasebnega dolga, lahko vidimo, da je proizvodna kriza prizadela predvsem industrijske regije. Najbolj občutljive so bile nordijske države, Združeno kraljestvo, nekatere industrijske regije vzhodnih držav, ter seveda Italija, eh, severna, eh, severna Italija, Irska, centralna Avstrija in nekateri deli Nemčije. proizvodna kriza je odvisna od zasebnega in javnega vlaganja. Gradbeniški sektor je bil najbolj prizadet na Irskem, v Španiji, v Združenem kraljestvu, eh, v balskih državah in v sredozemlju. In na to še finančni sektor. tukaj so bila najbolj prizadeta glavna mesta, ker najdemo eh, glavne finančne interese. Ta kriza zasebnega dolga se je prelevila v krizo nacionalnega dolga. Vsi vemo, kateri je bil glavni dejavnik. Eh, pomankanje davčnih prihodkov, eh, visoki stroški izposojenja denarja in ta učinek je bil še večji zaradi varčevalnih ukrepov. Takšno je naše razumevanje krize. Obelodaniti želimo tiste dejavnike prenosa krize, kako je kriza prešla na nacionalno raven. Imamo eh, dostop do kreditnih sredstev, obrestne mere, trgovina in pa uh, Eh, lokalno povpraševanje, nacionalno povpraševanje. Ko smo eh, identificirali te dejavnike, smo želeli razumeti, kako pripravljeni so bili različni akteri na nacionalni ravni, da se eh, zoprestavijo te krizi. In to so dejavniki regionalne odpornosti. Gre za dejavnike, ki omogočajo boljši ali slabši boj proti krizi. Opredelili smo tri razsežnosti regionalna sektorska specializacija, eh, človeški kapital in pa output. Vedno poskušamo ugotoviti, če obstaja povezava med dejavniki eh, prenosa in dejavniki odpornosti. Kvantitativna analiza se bolj osredotoča na statistiko, ki jo imamo na voljo. Analiza posameznih primerov pa je poglobljena gre za poglobljeno kvantitativno analizo s pomočjo intervjujev. Rada bi spostavila glavne sklepe kvantitativne analize. Ugotovili smo troje. Najprej razločnica sever-jug. Povezava med krizo in recesijo, kar se tiče razlik med severom in jugom, smo ugotovili, da na ta način ne moremo opredeliti celotne krize, tako da je bolje opredeliti periferni vzorec. Na periferiji je bil učinek večji v primerjavi s centri. Nemčija, Poljska in eh, Slovaška ter Češka so bile eh, manj prizadete, periferne države, Irska, Španija, deli Italije, Grčija, Cipr, Litva, Latvija in Estonija pa so bile bolj prizadete. Na to smo ugotovili tudi, da so razlike med državami raz velike, še večje pa so med državami članicami. Pogledali smo si tudi povezavo med učinkom recesije in samim gospodarskim eh, sistemom. Pogledali smo si socialno in kohezijsko politiko, govorili smo naprimer o podjetjih, inovacijah, strukturnimi prilagoditvami zelen, zelenim gospodarstvom. Govorili pa smo tudi o distribuciji gospodarskih dejavnosti, in infrastrukturi. Vse te elemente smo obravnavali pred krizo in po krizi. Ugotovili smo, da so ti elementi med sabo povezani in da vplivajo na celotno krizo. Glede dejavnika odpornosti smo, kot sem dejala, pogledali eh, človeški kapital in posebno distribucijo v nasprotju z našimi pričakovanji eh, človeški dejavniki niso povezani eh, z gospodarsko dejavnostjo po začetku krize. Gre za kratkoročne vplive. Naložbe v človeški kapital so ponavadi povezane z dolgoročno gospodarsko rastjo. Drugi del študije je študij, je študija posameznih držav. Poljska, Bolgarija, Nemčija. Pogledali smo si dve regiji na Polskem, Poljatski in Dosnjatski. V Italiji prav tako dve regiji. V Nemčiji smo pogledali Bavarijo in Vestvaljo, v Bolgariji pa jugo centralno regijo in severno-zahodno regijo. Na ta način smo primerjali eh, razlike med regijami. Glavni rezultati kvalitativne analize na podlagi intervjujev in pregleda nekaterih podatkov je naslednje. V Italiji je kriza naprej nastala na Eh, področju zasebnega dolga, na to pa se je prelevila v eh, krizo nacionalnega dolga. Severne regije so bile najbolj bolj prizadete. Na to pa so se hitreje izvile iz krize v primerjavi z južnimi regijami. V Nemčiji smo ugotovili naslednje. Nemčija je pri val krize izkusila leta 2009, ampak na to je začela precej hitreje rasti, kar je povezano tudi z novimi trgi. Inovacije in človeški kapital, kar je velik dejavnik odpornosti, sta bila precej više v primerjavi s povprečjem v EU pred krizo. Na polskem smo gotovili nekaj eh, drugega v primerjavi z bolj razvitimi gospodarstvi finančne institucije niso bile prizadete zaradi uh, krize v ZDA. Poljska ima večji notranji trg, manj odvisna od izvoza, obenem pa je njihova vlada v nasprotju z drugimi vladami Evropske unije zmanjšala davke zato, da bi povečala domačo porabo zato se je Polska bolje uprla krizi. Zadnja država, ki smo jo analizirali, pa je Bolgarija. Ta primer je bil zelo uporaben. Osredotočili smo se na tretjo eh, variablo študije, ozemelsko razsežnost. Želeli smo ugotoviti, kaj se dogaja z ozemelsko kohezijo in kohezijsko politiko. Gospodarstvo Bolgarije je povezano z gospodarstvom drugih držav, s katerimi trgujejo. Bolgarija je tako trpela eh, veliko škodo zaradi tega, pa tudi zaradi kolapsa različnih sektorjev. Dejavnik prenosa je tako eh, zelo prisoten v Bolgariji, tako kot smo to pričakovali. Učinki krize pa so bili omejeni zaradi tega, ker je finančni sektor v Bolgariji še dokaj nerazvit. Kakšna je bila vloga kohezijske politike v kontekstu boja proti krizi? Najprej smo ugotovili, da je kriza eh, povzročila dvoje. Prvič, spremenilo se je upravljanje kohezijske politike Evropske unije. Spremembe so bile sprejete, zato da bi povečali stopnjo absorpcije in izkoristek sredstev. Na podlagi naših analiz in na podlagi intervjujev smo ugotovili, da je bila kohezijska politika bistvena za ohranitev srezne ravni naložb. Še posebej to velja za tiste države, kjer so bili varčevalni ukrepi stroži. Drugič, kozijska politika je ublažila socialne posledice kriz. To velja za konvergenčne regije v Italiji in na Polskem. Kako se je spremenila kohezijska politika? Spremeniti se je morala na dva glavna načina če smo želeli eh, začetno strategijo prilagoditi novim razmeram, v katerih so se znašle države članice Evropske unije. Umaknili smo se stran od eh, dolgoročnih razvojnih ciljev. In to je bilo logično. Kohezijska politika se namreč osredotoča na neposredne potrebe držav v krizi. Ampak na ta način smo eh, pozabili na tiste dolgoročne cilje. To je bilo tudi potrebno zaradi zmanjšanja javne porabe. Slabost kohezijske politike je v tem primeru eh, dejstvo, da ni služila več dopolnilnim sredstvem. Eh, sredstvom. Zamenjala je tisto osnovno javno vlaganje. Kohezijska politika je bila poenostavljena tudi v skladu z načrtom za obnovo gospodarstva, zato da bi zmanjšali prošnje za sofinanciranje. Sofinanciranje eh, je predstavljalo velik težav za podjetja in lokalno vlado. Glavni cilj strategije je bil zmanjšati to sofinanciranje, zato da ne bi izgubili interese lokalnih podjetij in vlade. imamo različno situacijo, eh, če primerjamo konvergenčne in konkurenčne regije. V konvergenčnih regijah so poskušali pospešiti eh, stopnjo absorpcije. V konvergenčnih regijah se je spremenila strategija z vidika upravljanja, ne pa z vidika ciljev. Regije, ki jih najdemo na konvergenčnem območju so uporabile kohezijsko politiko zato, da bi rešile eh, ekonomsko razvojna vprašanja. Strategija pa se z tega vidika ni spremenila. Glede konkurenčnih regij pa kohezijska politika ni tako pomembna z vidika krize. V teh regijah se namreč kohezijska politika osredotoča na manjše težave. Ne nanaša pa se na Eh, večje dolgoročne težave. V primeru nemških eh, regij imajo te regije velik dejavnik odpornosti, kar pomeni, da so se lahko zoprestavile krizi. Ozemljanska kohezija. V primeru Bolgarije smo si pogledali čezmejni program. Tukaj smo našli tri posebnosti. Prvič, manje sredstev, če primerjamo sredstva z naslova strukturnih skladov. Drugič, obstaja centraliziran sistem, ki onemogoča prožen odziv. In tretjič, povezava z lokalnim prebivalstvom. Strategija se zato ni spremenila, saj zato ni bilo potrebe. Kakšni so naši sklepi? Prvič, jasno je in to na podlagi kvantitativne analize, da bomo morali v naslednjih programih paziti na geografsko intenzivnost, eh, obenem pa konvergenčnih regij ne smemo obravnavati na isti način. Drugič, obstaja heterogen vzorec. Eh, odziva regiji. Upoštevati je treba naslednje, kar je povezano tudi z Evropskim načrtom za obnovo. Upoštevati je treba torej, da je prožnost izjemno pomembna, obenem pa moramo ohraniti določeno mero odgovornosti. Preveč sprememb lahko namreč škodi odgovornosti še en element je treba upoštevati v prihodnji reviziji kohezijske politike in to so razlike eh, med mehkimi učinki in eh, trdimi učinki. Mi smo se osredotočili na BDP, na stopnjo zaposlovanja, na stopnjo brezposobnosti. Eh, to so torej trdi vplivi. Nismo pa si pogledali mehkih vplivov, ki so prav tako pomembni v primeru krize. Včasih uh, Eh, ti privedejo do trdih učinkov. Tako da moramo v večji meri upoštevati tudi eh, mehke učinke. In še tretji sklep. kjer je kohezijska politika pomagala pri odzivu na krizo, je obstajala povezava med e SF RDF in kohezijskimi skladi, eh, tremi sklopi skladov. Pogledati si moramo ta del eh, eh, instrumente Evropske unije in lokalne instrumente. To so naši glavni sklepi. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Gre za študijo, ki še ni dokončana, zato smo prisluhnili umestnemu poročilu. Sedaj pa besedo predajam članom in članicam odbora. Izvolite, beseda je vaša, če želite. Najlepša hvala. Rad bi podaril dva elementa iz vaše analize in prosim, da mi pomagate. Te besede so namenjene vam prvič v okviru konteksta študije ste govorili o evropskem načrtu za ekonomsko obnovo. Nič pa niste povedali o rezultatih. In vaši sklepi so tukaj napačni. 6 milijard, milijard je bilo uporabljenih za ta načrt z naslova kohezijskih ki je eh, kohezijskih sredstev, smo na to, to porabili za eh, podeželjski program. 6,5 milijarde evrov smo imeli na voljo. Ni šlo za sredstva, ki bi jih uporabili za kohezijske eh, zadeve, ampak za energijo, IKT in promet. Sedaj smo marca 2014, komisijo smo večkrat vprašali, kako se je ta načrt izvajal končal se je s koncem eh, lanskega leta. Ne gre za eh, n plus 2 ali n plus 3. Vi ste analizo utemeljili v kontekstu tega načrta in morda poznate prave rezultate, ampak to, kar ste napisali, je popolnoma napačno. Ne gre za kohezijo, gre za to, da smo sredstva črpali iz kohezijskih eh, skladov, zato da bi jih usmerili v te tri točke, o katerih sem se spregovoril. To je moje prvo vprašanje. Drugič, zelo, zelo sem presenečen, da niste upoštevali različnih odnosov z državami članicami in njihovega pristopa do eh, dopolnilnosti. Gre za to, koliko sredstev moramo zagotoviti z javnimi naložbami poleg sofinanciranja. In če si pogledamo države, ki ste jih izbrali vi, so se te države različno odzvale. Poljska je povečala dopolnilno za 56 odstotkov, Italija je zmanjšala za 23 odstotkov, Grčija za 22 odstotkov, Portugalska povečala za 35 odstotkov poleg sofinanciranja so torej države različno pristopile k dopolnilnosti sredstev. In to je v bistvu vprašanje javnih naložb, kar je precej resnejše, eh, kot pa to, o čemer ste govorili vi. In tretjič, ne razumem filozofije vaših sklepov. Lepo bi bilo, če bi razložili, kaj pomeni eh, mehki vpliv, kaj pomeni trd vpliv morda drugi kolegi in kolegice to razumejo, ampak to besedilo je tako filozofsko uravnotežen, prožen pristop, kategorizirane posledice in tako dalje, ali bi lahko vse skupaj eh, pojasnili na bolj preprost način, gre namreč za resno študijo. Hvala. Hvala, gospod Nilsen. Tack så mycket. Jag ska eh, vara, ganska, eh, vara väldigt kortfattad. Jag, jag kommer ju från Sverige och jag... Hvala lepa, kratek bom. Prihajam z Švedske in pri nas imamo tudi nekaj regij, tako lahko uh, primerjamo našo situacijo z nemško situacijo in z načinom, kako so oni uh, se lotili krize. Mislim, da so to vrstne študije zelo pozitivne, saj nam omogočijo, nek dodaten razmislek in možnost, da pridemo do nekih zaključkov tudi za prihodnost. Kakorkoli, glede na razprave, ki smo jih že imeli v zvezi s prihodnjim programskim obdobjem, smo kar veliko govorili tudi o proračunskih sredstvih za to področje. In veliko se je razpravljalo tudi o tem, da je potrebne več prožnosti prožnosti, ki omogoči, da v primeru hude krize sredstva lahko prerasporedimo. In če sem dobro razumev, so v nekaterih regijah uspeli najti primerno prilagoditev na ravni regionalnih programov in to zahvaljujoč prožnosti ter prišli do primernejših kratkoročnih in dolgoročnih rešitev. Tako imamo občutek, da kar zadeva prihodnje je proračunsko obdobje, bo to, kar je bilo storjeno do sedaj, lahko uživalo tudi politično podporo. Poleg tega pa je treba upoštevati še nekaj. Veliko regij imamo v Evropi in vse se med seboj razlikujejo. Zato moramo izbrati primerno perspektivo tako da se bo v določenih regijah lahko izvajalo dolgoročno načrtovanje z vidika same regije, vendar pa v primeru hude krize je treba predvideti tudi v teh primerjih ustrezne rešitve. To je dejstvo in to moramo upoštevati. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Gospod Alves. Eh, hvala. Želel sem podati komentar. Najprej bi želel čestitati za to predstavitev študije. Mislim, da je to zelo pomembno v tem trenutku, glede na to, eh, da imamo zaradi krize v Evropi vse več neenakosti. In um, zato bi želel vprašati na podlagi tega, kar sem slišal v tej študiji. Uh, ali imate tudi kakšne podatke o moji državi, Portugalski, saj je položaj eh, tu zaskrbljujoč, zlasti zaradi vse večjih razlik in razhajanj. Portugalska je ena najrevnejših držav v Evropski uniji v tem trenutku. Vseeno eh, pa se je število bogatih ljudi povečalo, njihovo bogatstvo se je povišalo za 11 odstotkov Eh, pri tem pa se je za 26 odstotkov povečalo število prebivalstva, ki so na pragu revščine. Torej, razhajanja so zelo velika eh, in glede na evropsko povprečje gotovo na najvišji ravni. In zato bi želel vedeti, ali ste uh, iz tega vidika tudi pripravili kakšno študijo, na podlagi katere bi laže razumeli položaj v naši državi, ter tudi laže prišli do rešitev. Mislim, da je politika k temu že pomembno prispevala, vendar pa je uh, vprašanje krize tako obsežno in tako pomembno, da je cel skupek politik in političnih usmeritev treba predvideti. To je nujno pomembno, ker uh, samo s tem kar imamo zdaj na razpolago, ne bo možno rešiti problemov eh, nezadostnosti, ki smo jih priča ob trenutnem vodenju Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod Angoen. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem za to odlično študijo, ki ste nam jo predstavili. Sama bi želela malo razmisliti glede posledic te ekonomske krize v povezavi z kohezijsko politiko. E, dobili smo podatke Europarometra in tudi včeraj smo videli novo poročilo OECD. E, ti izpostavljata vse več neenakosti in e, vse večjo revščino, tudi v Španiji. Naprimer, v poročilu Eurobarometra se govori o nezaupanju v institucijo, kakršna je Evropski parlament, ki se uh, oddaljuje od državljanov. In to je zelo pomembno, glede na to, da se bližajo Evropske volitve 25. maja, saj tukaj ugotavljamo neko razhajanje. Eh, drugo, kar je zelo zaskrbljujoče, so tudi dejavnosti Evropskega parlamenta eh, in sicer pri zagotovitvi uresničevanja projektov, ki so že bili sprijeti. Naprimer, v moji državi gre tukaj za, za zajezitev uh, javne porabe. Uh, ter izgubo denarja iz kohezijskih sredstev. Eh, moja država namreč ni mogla izkoristiti vseh teh sredstev, s katerimi bi verjetno laže našla izhod iz krize. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Hvala za vašo predstavitev. Mislim, da je ta študija zelo dobra, daje nam veliko možnosti za razpravo, kar se odraža tudi v komentarjih. Nekateri komentarji so prav tako zelo zanimivi, dotikajo se nekaterih načel, o katerih pogosto govorimo ampak eh, včasih niso ustrezni, naprimer eh, metafora sever-jug, ki včasih ni ustrezna, eh, gre bolj za vprašanje periferije in centra. Študija je obravnavala vse te vidike, zanima pa me, kakšni so vaši komentarji v zvezi z Irsko, glede na to, da sam prihajam eh, iz te države. Še nekaj zanimivega ste povedali. Dejali ste, da se je raznolikost med državami eh, članicami povečala, medtem ko je raznolikost v posameznih državah upadla. To seveda ni dobra ugotovitev za evropski projekt. Ravno nasprotno. To ni cilj Evropske unije, to ni eh, cilj kohezijske politike. Želimo, da bi bili vsi na isti ravni, da bi imeli nekoč v prihodnosti enak standard, enak življenski standard. To so naši cilji. Ampak očitno se dogaja ravno nasprotno in to nas skrbi. Zadnji komentar, ki bi ga podal, je naslednji. Dotaknili ste se različnih držav članic, kako so se lotile krize, kako so se izvile iz krize. Niste pa komentirali tega, katere države so se najbolje odrezale. Katere so se po vašem mnenju odrezali najbolje in zakaj? Če bi nas doletela nova kriza, katere države bi bile sedaj pripravljene najbolje in katerim bi morali slediti. O tem lahko še na dolgo in počes govorimo, ampak mislim, da bodo razprave še dolge, preden bomo prišli do pravih sklepov. Hvala. Najlepša hvala. Zanima me, če bi se rada odzvala tudi Evropska komisija. Imate kakšnega predstavnika? imate svoj prispevek. Eh, izvolite, najprej se predstavite, prosim. For, uh... Eh, Dobar dan, najlepša hvala, da ste nam eh, dali priložnost, da se oglasimo. Sem Erko Bubiko, delam v enoti za ekonomske analize znotraj Generalnega direktorata za regionalne zadeve. To študijo smo dobili v času, ko pripravljamo šesto kohezijsko poročilo 2014-2020 ki bo ponudilo celovito analizo tega, kar se je doga dogajalo tekom krize v evropskih regijah in kakšne so bile posledice. To temo smo že obravnavali, ko smo pripravili osmo poročilo o napredku, ki je bilo izdano lani. Sodelovali smo z OECD pri različnih študijah in pri različnih temah. Imamo pa tudi študijo ESPNA, na temo regionalne odpornosti. Ta študija nudi nove informacije tudi iz vidika regionalne odpornosti in je zelo zanimiva. Vemo, da je kriza eh, raznolika, ampak trendi eh, konvergenčnosti z vidika BDP, z vidika brezposelnosti in javnih naložb, vse te elemente uporabljamo eh, za prilagojevanje v državah, ki se soočajo s fiskalnimi finančnimi težavami, še posebej z vidika javnih proračunov. Če si pogledamo elemente, ki ste jih analizirali v študiji, moramo eh, to študijo dopolniti še eh, s še enim elementom in to je fiskalni element. Pomemben je za javne naložbe in eh, dejavnik odpornosti je povezan tudi s celotno zmožnostjo za javne naložbe. Eh, tako javne naložbe, kot tudi zasebne naložbe. Lokalni organi so odgovorni za 60 eh, odstotkov javnih investicij. Lokalni organi so odgovorni torej za večino teh naložb. Sprašujemo se naslednje, kaj bi se zgodilo brez kohezijske politike, brez strukturnih skladov. Padec javnih investicij bi bil precej večji. Že sedaj se soočamo z zgodovinskim minimumom z vidika javnih naložb na zadnji prosojnici smo videli, da je jasno, da so naši sklepi podobni. Kohezijska politika podpira potencialni BDP, človeški kapital, dejavnik celotne proizvodnje za inovacije in strukturne reforme ter eh, višina kapitala v regijah. Naj sklenem, kohezijska politika je del trikotnika politike, ker imamo eh, ekonomsko upravljanje na eni strani, strukturne reforme na drugi strani, obenem pa potrebujemo še tretji element in to je eh, investiranje, finančna sredstva. In pogosto se je zgodilo ravno to v državah članicah. Sedaj pripravljamo šesto poročilo o koheziji, kmalo bo tudi izdano, tako da bomo z veseljem eh, z vami govorili tudi o tem, ko bomo imeli več informacij. Hvala. Najlepša hvala, Lambert, van niste droj, na to pa gospa Miljo. Eh, hvala lepa. Moje vprašanje je bilo povezano s tem, da se je v tem času na politični ravni eh, stvar premaknila naprej v smeri višjih absorpcijskih stopenj, še zlasti v določenih državah. Eh, spremenili smo določene uredbe, ne vem, če ste vse to proučili, poskušali smo olajšati to črpanje in uporabo sredstev in uh, ne nazadnje ste se sprašujem, ali ste proučili tudi učinke Evropskega socialnega sklada. Vemo, da imamo kar velike razlike med bogatimi in revnimi in tisti, ki so na dnu te lestvice. Eh, v zvezi z njimi me zanima, ali ste poročili možnosti, ki jih ima Evropski socialni sklad. Pika, Glede na to, da nimam več eh, nikogar na seznamu govorcev, bi prosila gospod Miljo, da odgovori na zastavljeno vprašanje. Uh, um... no. Na najprej odgovorim prvemu govorcu. Ja, dobro poznam načrt eh, za oživitev evropskega gospodarstva vprašanje, ki ste ga zastavili, je zelo zanimivo, kako je bilo to načrtovanje izvedeno, ampak eh, na to vprašanje ne moremo odgovoriti v okviru te študije. Kajti študija se osredotoča na vpliv krize na države članice in na odgovor kohezijske politike na to krizo. Torej, vprašanje, ki ste ga zastavili, je odlično in eh, zagotovo zanimivo, vendar pa nismo iskali odgovora na to vprašanje v okviru naše študije. Povem vam lahko naslednje, ne vem, ali vam bo v pomoč ali ne. Evropski načrt za oživitev gospodarstva se je izkazal za izjemno koristnega, ko je šlo za napovedovanje eh, financiranja in za upravljanje izdatkov. Ta del načrta se je v veliki meri uporabljajo v štirih državah članicah, ki smo si jih podrobneje ogledali. Vem, da se ta načrt osredotoča tudi na energetiko in pa eh, na infrastrukturo, ampak zatem se nismo ukvarjali. Kar zadeva pogojevanje, eh, so bile vaše pripombe odlične. Mogoče se v svoji predstavitvi nisem toliko osredotočila na to, ampak če si ogledate 27. stran eh, moje predstavitve, potem eh, lahko vidite, da eh, je v Italiji to postal edini način financiranja. Veliko sem zapisala o pogojevanju tudi v študiji, ko bo študija objavljena, boste videli, da je celotno odstavek namenjen pogojevanju. In eh, če boste še imeli vprašanja, potem, ko boste to prebrali, se lahko k temu kasneje še vrnemo. potem pa še eh, zaključki. Eh, vsaka študija eh, mora na koncu jasno predstaviti tudi omejitve. Mi smo se osredotočili predvsem na oprejemljive cilje, na BDP, na zaposlovanje in tako naprej. Ampak, eh, ko govorimo o zaposlovanju, imamo seveda oprijemljive rezultate, vendar pa je potrebno upoštevati tudi eh, vse vzvode za eh, zaposlovanje. Tukaj gre za okrepitev zaupanja, za izboljšanje sposobnosti za delo, za skrajšanje časa, ki je potreben za prihod na delo in tako naprej. Torej, tukaj gre za različne vidike. Ko vidimo končno številko, se moramo vprašati tudi, kaj je pravzaprav do te številke pripeljalo. Pri tem gre za zelo, eh, zelo dobro eh, kvantitativno analizo, eh, vendar pa bi jo rada dopolnila tudi z kvalitativno analizo tako bi to študijo lahko postavili v širši okvir. In eh, pri tem že govorimo o tem, kar bi lahko sledilo tej študiji. Sedaj pa k eh, drugemu govorcu, ki je govoril o prožnosti. Ja, prožnost je bila v veliko pomoč eh, regijam in pa državam članicam. Z pomočjo prožnosti so se lahko odzvale na krizo, ampak Prošnost je seveda odlična, vendar pa ne more nadomestiti odgovornosti. Če prošnost pomeni eh, spremembo pravil za izvedbo programa, potem lahko to vpliva seveda tudi na preglednost. Zaradi tega je potrebno jasno zapisati, kaj je bilo spremenjeno, zakaj je bilo to spremenjeno. Potrebno je poskrbeti za ustrezno ravnotežje med prožnostjo in pa med odgovornostjo. In seveda Vesela sem, da ste prišli do zaključka, kar eh, zadeva eh, geografski eh, pristop. Ne gre eh, zgolj eh, za razlikovanje med eh, konvergenčnimi regijami in pa konkurenčnimi regijami določene konvergenčne regije v Italiji, recimo, so v boljšem položaju kot druge, torej je potrebno razlikovati tudi znotraj eh, posameznih eh, kategorij. Enako velja recimo tudi za eh, Polsko. Ne gre torej zgolj za razliko med konvergenco in pa konkurenčnostjo, ampak gre tudi za razlikovanje znotraj teh dveh kategorij. Gospod Alves je spraševal po podatkih za portugalsko. Kot sem dejala, je študija razdeljena v dva dela. Prvi del je kvantitativna analiza, drugi del je kvalitativna analiza kohezijske politike. Pri kvantitativni analizi smo zbrali podatke, v državah članicah Evropske unije in sicer eh, v večini regij. Osredotočili smo se na 28 kazalnikov. Seveda nisem imela dovolj časa, da bi sedaj spostavila vsak posamezni kazalnik, ampak seveda, ko bo študija objavljena, boste našli podatke tako za Španijo, Portugalsko, kot tudi za vse druge države članice. Večina drugih pripomb se je osredotočala zgolj na podporo zaključkom. Seveda bom uh, gospod uh, Bubigo z veseljem za vami sodelovala in če bo študija pozitivno vplivala uh, kohezijski uh, politiki, uh, potem eh, bo to zagotovo dober znak. Eh, v določenih regijah eh, je kohezijska politika omogočila preprečiti propad posameznih sektorjev. Na ta način smo torej lažje prebrodili krizo. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z Evropskim socialnim skladom. Cilj te študije je bil, da si ogledamo kohezijsko, kohezijsko politiko na splošno. Izpostavili smo nekaj eh, vidikov Evropskega socialnega sklada in nekaj učinkov povezanih z uporabo sredstev letega. Pri tem smo se po večini usredotočili na eh, vključevanje v družbo. Kaj se je zgodilo v državah članicah eh, in v posameznih regijah? Te so se osredotočile predvsem na boj proti revščini in pa na vključevanje v družbo in to je bil eden izmed glavnih problemov, ki se je pojavil v času krize. Najlepša hvala, hvala lepa tudi za vaš odgovor, da bi se zahvalila vsem za sodelovanje v tej razpravi. Eh, obžalujemo, da študije še nimamo pred seboj, ampak razumemo seveda, da delo še poteka. Upamo tudi, da bomo študijo morda dobili še pred volitvami. Tako, da si jo bomo lahko ogledali. Seveda pa bomo to obravnavali eh, ponovno tudi na odboru za eh, regionalne zadeve in razvoj. Tako, sedaj pa bi rada kar začela za naslednjo točko na našem dnevnem redu ne vem, ali so naši izvedenci že za nami. Eh, nekateri ravno kar prihajajo v dvorano, so drugi že tukaj ali, ali pa lahko kar začnemo. Ja, lahko začnemo. Torej prihajamo k četrti točki na dnevnem redu, gre za mikrofinance in pa kohezijsko politiko tisti, ki ste sodelovali v razpravah v Evropskem parlamentu na temo iskanja izhoda iz eh, krize, ste večkrat eh, slišali, da je ena izmed glavnih težav dostop do eh, mikrokreditov. Pri tem gre seveda predvsem za majhna in srednje velika podjetja, vendar le ne samo za njem. Gre tudi za vprašanje, kako lahko mikrofinance podpirajo k rasti in pa koheziji v Evropi. Za nami eh, so trije izvedenci in rada bi začela z gospo Izabel de Schreiber z GDA za regionalno politiko je uradnica v enoti pristojni za finančne instrumente in odnose z mednarodnimi finančnimi institucijami. Potem je z nami Per Erik Erikson, vodja za mikrofinanc, mak, makrofinance in naložbe iz Evropskega investicijskega sklada in pa Marija Novak, predsednica ID International. Vidim, da ste vsi tukaj, potem kar predajam besedo gospod Šrajver. Dame in gospodje, dobro jutro in najlepša hvala, da ste nas povabili na to sejo danes zjutraj. V veliko čast mi je, da lahko danes predstavim rezultate eh, ocene pilotnega projekta Jasmin. Ta projekt eh, ste eh, pričeli vi, gospa Hübner, leta 2008. Vse skupaj se je začelo z sporočilom komisije leta 2007. Šlo je za sporočilo na temo mikroposojil, eh, ki lahko prispevajo k rasti in zaposlovanju v Evropski uniji. Na osnovi tega eh, sporočila eh, se je pričel pilotni projekt programa Jasmine. Šlo je za program tehnične podpore izbranim posameznikom, ki smo jih eh, izbrali eh, glede na priporočila Evropskega investicijskega sklada. Potem pa je sledila še druga faza projekta, kjer smo zajeli širšo javnost eh, z različnimi posvetovanji in tako naprej. Evropski poslovnik za zagotavljanje mikroposojil je bil ključnega pomena za oceno programa JASMI. Naj povem nekaj besed o tem dokumentu. Gre eh, za dokument, ki postaja vedno pomembnejši na tem področju. Postaja temelj tehnične podpore v Evropski uniji ta evropski poslovnik je eh, pravzaprav eh, skupek standardov. Tukaj ga imam. Gre za celo vrsto klauzul, ki so bile razvite v sodelovanju z eh, sektorjem. Na ta način smo ugotovili, katera določila so pomembnejša in kako uh, lahko uh, inštituti, ki zagotavljajo makrofinančna posojila, izboljšajo kakovost, kako lahko zagotovijo preglednost, eh, uporabo skupnega besedišča in tako naprej. To eh, je bilo torej zelo pomembno za inštitute, ki zagotavljajo makrofinančna posojila. Eh, namreč težava je v tem, da na voljo ni dovolj virov in vlagateli so v tem obdobju postajali vedno bolj selektivni. Torej, ta dokument je zelo eh, dober dokument. In nekatere majhne organizacije sedaj pravijo, zelo veseli smo, da imamo ta dokument zaradi tega, ker lahko na ta način ugotovimo, kateri so pomembnejši elementi pri razvoju naše organizacije. Ta dokument projekt eh, je povezan tudi z metodologijo od leta 2013 eh, naprej. To metodologijo smo razvili skupaj z Univerzo Salford in na ta način smo skušali analizirati, ali organizacije dobro izvajajo določila eh, tega poslovnika oziroma tega kodeksa. To se bo kasneje uporabljalo tudi pri oceni izvajanja kodeksa. Poleg tega bo to spremljal tudi program Jasmine Online. Tukaj gre eh, za spletno aplikacijo eh, za posojilo dajalce. In ta program bo izvajal eh, avtomatična poročila, ki se bodo osredotočala na izvajanje kodeksa. No, naj se sedaj vrnem k oceni. Cilji Ocene pilotnega projekta Jasmine so bili sledeči. Učinkovitost uh, nauki priporočila in osredotočili smo se na obdobje 2008 do 2012. Prvi prejemniki so prejeli pomoč eh, iz eh, programa Jasmine leta 2011, kajti celoten eh, postopek od razpisa naprej traja kar precej časa. Torej, pomoč je bila zagotovljena sektorju in pa izbranim prejemnikom. Tukaj lahko vidite nekaj ugotovitev, ki izhajajo iz te ocene. to oceno je izvedel ICFT. Gre za izboljšanje makrofinančnih posojil in rezultati so bili sledeči. Na ta način so lahko posojilodajalci bolje razvili svojo organizacijo, Lahko so sodelovali pri različnih delavnicah, vsi sodelujejo uh, v uh, omrežju in uh, so sodelovali pri različnih delavnicah in so lahko tako bolje vzpostavili stike. Hkrati pa so lahko zagotovili boljšo podporo svojim strankam ravno zaradi tega izobraževanja. Jasmin uspodbuja tudi razvoj konceptov ocenjevanja. Poleg tega, so na ta način eh, te organizacije dobile dostop do izobraževanja. Torej je vedno večje popraševanje po tem pilotnem projektu. Med priporočili, ki smo jih prejeli, so sledeče. Prejeli smo zahtevo za širše izobraževanje, za več eh, ponudbe na področju izobraževanja. Priporočeno je bilo tudi, da naj bi v večji veri razvili eh, družbeni vpliv, razvili naj bi platformo na ravni Evropske unije. To eh, delo že poteka eh, v okviru Jasmine Online eh, in eh, to platformo seveda lahko še nadgradimo. Priporočeno je bilo tudi, da organiziramo eh, bolj dinamične delavnice, namesto da organiziramo zgolj predstavitve, kot smo to počeli doslej. Poleg eh, tega smo slišali tudi zahtevo, da bi uskladili poročila različnih bonitetnih agencij. Kar pa zadeva financiranje posameznih storitev. ko eh, prejemniki prvič dobijo pomoč, naj bi bila ta zagotovljena za ston, kasneje pa bi morali k temu tudi sami prispevati. Torej, kaj bomo storili v obdobju, ki se je ravno kar pričelo? Nadaljevali bomo z tehnično podporo organizacijam, ki zagotavljajo, oziroma inštitutom, ki zagotavljajo mikroposojila. Zelo pomembno je, da to počnemo, kajti to je pomembno tudi za vlagatelje, za morebitne vlagatelje. Poleg tega pa so te organizacije, ki zagotavljajo makrofinančno posojila, tudi povezava z strankami, z mikropodjetji, z majhnimi in srednje velikimi podjetji tako eh, so te organizacije v neposrednem stiku z eh, podjetji in zato je zelo pomembno, da zagotovijo tako eh, kakovostno podporo, kakor tudi moralno podporo. In tukaj je tudi glavna razlika med bankami in pa organizacijami, ki zagotavljajo makrofinančna posojila. Namreč pri makrofinančnih inštitutih je vključena tudi komponenta družbene podpore, socialne podpore, namreč eh, makrofinančni inštituti eh, pomagajo pregledati projekte, pomagajo pri pripravi projektov in ne smemo pozabiti, da makrofinančni inštituti predstavljajo 50 odstotkov eh, pri ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Seveda je zelo pomembno, da podpiramo te makrofinančne inštitute in to, mikrofinančne inštitute in to bomo počeli tudi v prihodnosti, pri tem pa sodelujemo tudi z generalnim direktoratom za zaposlovanje in eh, generalnim direktoratom za regionalne zadeve. Generalni direktorat eh, za regionalne zadeve trenutno pripravlja tehnično platformo, ki bo predstavljala okvir, eh, znotraj katerega se bo razvijala tehnična podpora oziroma se bodo razvijali programi tehnične podpore znotraj Evropske komisije. V ta okvir bomo vključili tudi tehnično podporo za mikrofinančne inštitute. Poleg tega pa želimo nadaljevati eh, tudi z razvojem povezave eh, tehnične podpore in pa EPMF, eh, e torej Evropskega razvojnega projekta mikrofinanciranja. Naj sedaj predam besedo gospodu Eriksonu, ki bo govoril o Evropskem razvojnem projektu mikrofinanciranja oziroma EPMF. Hvala lepa, gospod Erikson, beseda je vaša. Najlepša hvala za priložnost, da povem eh, nekaj besed o Evropskem razvojnem projektu mikrofinanciranja naj najprej ta program uh, eh, nakratko predstavim. Pravna podlaga sega v leto 2010 in sicer je bila pripravljena aprila 2010, uh, eh, program pa se je pričel izvajati leta 2011. v tem skladu je 180 milijonov razpoložljivih eh, skladov, eh, sredstev in 23 eh, milijonov je namenjenih za jamstveni instrument. Komisija je mobilizirala 100 milijonov evrov in s tem naj bi zagotovili mikroposojila. Osredotočili se bomo predvsem na ranljive skupine. Trenutno pokrivamo 18 držav, v naslednjem četrtletju bomo vključili še dve državi, tako da eh, bomo eh, vključili 20 držav, imamo pa tudi aktiven dialog eh, z drugimi potencijalnimi kandidatkami. Z tem razvojnim projektom skušamo dopolniti tudi nacionalne razvojne programe pa da gre tukaj za strukturne sklade ali pa za uporabo sredstev iz nacionalnega proračuna. V tem četrtletju bomo dosegli 200 milijonov evrov uh, mikroposojil in trenutno uh, smo tudi zelo dobro zajeli različne uh, skupine. Podpisali smo 55 uh, pogodb uh, za 41 inštituti. jamstveni instrument se sedaj uporablja v polni meri. Uporabili smo dve tretjini razpoložljivih sredstev eh, tudi eh, za eh, instrument za finančno upravljanje. Tukaj lahko vidite krivuljo naših prizadevanj. Rdeča črta predstavlja eh, naš eh, cilj eh, za decembr 2013. Kot vidite, bomo leta 2017 presegli cilj 500 milijonov, ki je bil zastavljen na samem začetku. Število posojil je ravno tako prikazano. Do leta 2017 predvidevamo, da bomo zagotovili več kot 47 tisoč eh, mikroposojil v okviru eh, tega instrumenta. Glede na zadnja poročila je bilo eh, vključenih 12.690 posojilo jemalcev in 62 odstotkov je bilo moških, 37 eh, odstotkov pa žensk. In številke so podobne, če si ogledate mikropodjetja oziroma če si ogledate zaposlene v mikropodjetjih, kar pa zadeva vključitev brezposelnih in to je tudi glavni eh, cilj eh, tega instrumenta. Več kot 50 odstotkov je bilo brezposelnih, ko so prejeli mikroposojila, kar zadeva ustvarjanje novih delovnih mest imamo trenutno uh, le prve ocene, ampak uh, vpliv je bil uh, precejšen recimo na polskem, je vpliv tega instrumenta na zaposlovanje več kot 40 odstotkov. Kar zadeva ciljne skupine oziroma eh, končne prejemnike. Gre tukaj predvsem za uh, začetna uh, podjetja. Skoraj da 60 odstotkov naših prejemnikov spada v to skupino. Uh, namreč gre za podjetja, ki ne obstajajo več kot tri leta, velika večina uh, jih uh, obstaja šele eno leto. Kar zadeva uh, izobraževalni profil uh, posojilojemalcev. No, sedaj prosovnica je izginila. V Bolgariji recimo je ena tretjina posolilojemalcev imela zgolj osnovno izobrazbo. Poleg tega so, je dobro vključena tudi eh, romska manjšina v Bolgariji. Na portugalskem pa je skoraj da 100 odstotkov imelo uh, višjo izobrazbo. Glavni cilj je, da seveda podpremo mlade podjetnike. Šest odstotkov prejemnikov je mlajših od 25 let. ko pa gre za posrednike, jih je več kot 20 odstotkov v tej kategoriji. Če si ogledamo cilje za manjšine, potem lahko vidimo, da sta dve, dva odstotka prejemnikov dejala, da uh, pripadata manjšini, vendar pa gre tukaj uh, za lastno napoved. Torej je lahko ta faktor tudi subjektiven. Nekateri posredniki eh, so zelo dobro povezani z manjšinami. Izabel je omenila program Jasmine. Lahko vidite, eh, da je. 12 prejemnikov eh, pomoči iz tega pilotnega projekta dobilo pomoč tudi iz razvojnega projekta mikrofinanciranje. Pri tem je seveda potrebno upoštevati eh, zastavljene pogoje in določeni eh, posamezniki teh pogojev ne izpolnjujejo in morda bodo kasneje pogoje izpolnili in bodo na ta način lahko prejeli pomoč sedaj pa si oglejmo še, eh, kaj bi lahko izboljšali oziroma na kaj se bomo osredotočili v prihodnosti v programu za zaposlovanje in pa eh, socialne inovacije. Podprli bomo nebančne eh, makrofinančne inštitute, doslej smo delali v glavnem z eh, bankami in eh, videli smo lahko, da so rezultati veliko boljši v primeru nebančnih inštitutov. Ko smo pričeli z izvajanjem eh, tega programa, smo vedeli, da je makrofinančni trg zelo raznolik, tako da je težko ponuditi en standarden eh, proizvod, začeli smo z petimi različnimi proizvodi in seveda pa eh, vemo, da nima smisla, da imamo toliko različnih finančnih proizvodov, zaradi tega se bomo osredotočili na tri ključne eh, projekte eh, in sicer na eh, jamstva, eh, na lasniške instrumente in pa uh, na uh, posojila. Poleg tega bomo uvedli tudi nov lasniški instrument. Veliko makrofinančnih žutov namreč tudi ne more izdajati delnic. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa bo besedo dobila Marija Novak, ki bo predstavila inštitucijo. AD International. Here it is. Sorry. It's um, okay. Um, um, well, um, um, thank you very much first for, for inviting Najlepša hvala, da ste me povabili na to sejo. Ne bom toliko govorila o samih instrumentih, ampak o trgu in o strategiji ki je po mojem mnenju zelo pomembna za izvajanje kohezijske politike. Razvoj makrofinanc se mora osredotočati na trenutne in pa prihodne potrebe evropskega gospodarstva in pa kohezijske politike. Tukaj na tej prosojnici lahko vidite, da trenutno 92 odstotkov vseh podjetij v Evropi predstavlja mikropodjetja. Poleg tega pa imamo tudi neuradni sektor, ki ni zelo dobro poznan, ampak obstaja in predstavlja 10 do 15 odstotkov bruto družbenega proizvoda. In tukaj se kaže tudi prva vrzel. Pa. Uh, In zadnji kazalnik je aktivno uh, prebivalstvo, uh, ki živi pod pragom revščine 28 milijonov ljudi. No, večina je brezpaselnih. Sedaj pa si oglejmo prihodnost. Pomembno je povedati, da obstajajo zelo pomembni razvojni trendi ki temelijo. Ne vem, kaj se dogaja s temi prosojnicami, kar naprej izginjajo, mm. ki se sredotočajo na nove tehnologije, na rast eh, storitvenega sektorja in na reforme, do katerih bo prišlo, predvsem v bogatejših državah. Zaradi tega prihaja do razvoja majhnih proizvodnih enot in ne do velikih industrijskih obratov in zaradi tega je, eh, je mikrofinanciranje pomemben instrument tega novega gospodarskega modela. Naj vam pokažem dve krivulji. Ti dve krivulji temeljita na francoski statistiki. Zelena krivulja predstavlja storitveni sektor in zaposlovanje v storitvenem sektorju in rdeča krivulja predstavlja uh, zaposlovanje v terciarnem sektorju, in najbrž eh, ta razlika ne bi bila tako velika v drugih državah, ampak kljub temu je to zadostni pokazatelj razvoja v smeri storitvenega sektorja, ker bomo potrebovali majhne proizvodne enote in pa razvoj mikrofinančnega sektorja. Izabel je omenila pobudo za razvoj mikrofinančnih posojil. To je bila pobuda GD Regio in imela sem veliko čas, da sem sodelovala pri pripravi te pobude skupaj z Filipom Delvojem, ki je bil predhodnik gospe de Schreiber in pa tudi z predhodnikom gospoda Eriksona. Ta pobuda je temeljila na uh, določenih trendih. Gre za to, kako razviti mikrofinančno okolje v Evropi. Prvi vrsti je potrebno izboljšati pravno in pa institucionalno okolje v državah članicah. Veliko je ovir za pripravo mikrofinančnih posojil. Organizirana je bila konferenca GD Markt in ta konferenca je bila zelo dobra in zelo pomembna, ampak glede na to, da odločitve na tem področju sprejemajo države članice, bi lahko rekli, da so države članice sprejele veliko odločitev in da je zelo pomembno, da uspodbujamo dobre prakse pri spreminjanju pravnega okvira, kajti če ga ne bomo spremenili, bo tako rekoč nemogoče, Eh, razviti eh, mikrofinančna posojila. Drugi vidik so nadaljne spremembe eh, na področju podjetništva. Tu se srečujemo z velikimi težavami, ki jih bo težko preseči. V večini držav članic je bil pravni ukvir za zaposlovanje določen eh, glede eh, na velika podjetja. Očitno imamo tehnične, vpraša, tehnične težave. No, nadaljevala bo. Torej, pravni okvir je bil pripravljen za industrijo, za velika podjetja za plačano delo. In ta okvir ni prilagojen samo za poslovanju ali pa mikropodjetjem. Naj vam dam skolj primer. V Franciji smo sprejeli zakon za samozaposlovanje, ki je poenostavil celoten sistem in ki je omogočil eh, posameznikom, da plačajo socialne prispevke ne preden so karkoli zaslužili, ampak šele potem. Milijon novih eh, podjetij smo eh, imeli v Franciji kot rezultat tega zakona, torej to lahko ima velik vpliv na spremembo pravnega okvira. Ampak to je spet v pristojnosti držav članic. Ampak Evropska komisija in tudi Evropski parlament lahko pomagata pri dosegi tega cilja. Tretji vidik je uspodbujanje izmenjave najboljših praks. Izabel de Schreiber je to predstavila zelo, zelo dobro. Sama bi rada dodala le sledeče. Poleg eh, nadgradnje zmogljivosti na področju mikrofinančnih eh, inštitutov je potrebno zagotoviti tudi boljši dostop. Dostop do strukturnih skladov, in sicer za inštitute za razvoj podjetij. Namreč eh, mikropodjetja potrebujejo tudi zunanjo podporo, kajti vsega dela ne morejo opraviti sama. No, in še zadnja točka. Ne? Ne? gre za četrti vidik in sicer za zagotavljanje dodatnega finančnega kapitala za nove nebančne inštitute. Per Erik Eriksson je že predstavil vse rezultate napredka eh, povezanega z programom Evropskega razvojnega projekta mikrofinanciranja. Ti rezultati so seveda zelo pomembni, vendar pa ti načrti niso dovolj prilagojeni dejanski situaciji mikrofinančnih inštitutov. Naprimer, več kot polovica evropskih mikrofinančnih inštitutov je zagotovila manj kot 100 mikroposojil na leto, kar pomeni, da so ti inštituti zelo majhni, da niso zelo učinkoviti in to pomeni tudi, da bi jim morali pomagati pomagati, bi morali rasti ali pa morajo zapreti svoje vrata. Kajti, če ni rezultatov, ki jih pričakujemo, potem nima smisla nadaljevati. Sistem sam po sebi ni zares prilagojen to vrstnim težavam. Vsaka finančna inštitucija se bolj osredotoča na primankljaj, eh, kot pa na lasništvo in eh, eh, bolj na makro podjetja kot na mikropodjetja oziroma bolj na makroposojila kot na mikroposojila in zaradi tega imajo podjetja v povojih in pa uh, eh, majhne in srednje velika podjetja velike težave z dostopom do uh, teh posojil. No, naj zaključim. Mikrokrediti predstavljajo instrument, ki se osredotoča na realno gospodarstvo in mikrokrediti bi lahko postali ključen element eh, evropske kohezijske politike. Osredotočajo se namreč na ranljive skupine, skupine v eh, težavah, eh, na zaposlovanje mladih. Gre za pomoč pri ne le finančni vključitvi, ampak tudi pri socialni vključitvi, pri regionalni ali pa nacionalni vključitvi obstoječi instrumenti so nam pomagali narediti velik korak naprej. Vendar pa mislim, da bi jih lahko razvili še naprej in da bi jih lahko bolje prilagodili dejanski situaciji. Na ta način se bodo lahko ti instrumenti bolje odzivali na potrebe. Če si ogledate številke na dnu, od leta 2010 eh, je. Eh, Evropski razvojni projekt mikrofinanciranja podprl 9000 eh, mikropodjetij, gre za 80 milijonov evrov. Ampak, če si ogledamo aktivno prebivalstvo, ki živi eh, pod pragom revščine, vidimo, da je bil napredek le majhen oziroma da je bil upad na tem področju le majhen. Torej je potrebno ravno na to področje v večji meri osredotočiti eh, mikroposojila in na ta način bomo lahko razvili boljši regionalni in gospodarski model kohezije. Vsega seveda ne more storiti Evropska komisija, pa tudi ne Evropski parlament, vendar pa lahko obe inštituciji izvajata določen pritisk in zagotovita ustrezne vzpodbude za vlade držav članic, ki ne razumejo povsem, kakšen je potencial mikroposojil. In kako pomembno je, da te nebančne mikrofinančne inštitute razvijemo. Na ta način bomo lahko namreč ustvarili blaginjo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa razprava Konstance Kril. Ja, hvala lepa hvala lepa za uh, te uvodne besede vseh treh gostov. Rada bi se osredotočila na mikrofinančna posojila. Ta instrument se mi zdel zelo koristen instrument kohezijske politike. Po današnjih prispevkih pa imam dve vprašanje. Namreč, zanima me, ali imate tudi izkušnje, zatem, eh, kolikšna je stopnja napak v tem instrumentu, ali je stopnja eh, napak eh, pod poprečno stopnjo na področju kohezijske politike. Drugič pa me zanima, kakšne so pravzaprav potrebe. Lahko bi si predstavljala, da so potrebe veliko večje. in še vprašanje glede drugega prispevka, ki je jasno predstavil, da številni še zmeraj nimajo dostopa do teh mikroposojil. Zagotovo eh, se boste ukvarjali za novo uredbo za kohezijsko politiko ali menite, eh, da bi lahko prišlo do izboljšanja?

še dodam sledeče. Ko smo se pogajali o finančnem instrumentu, sem izpostavila vprašanje mikroposojil. Dobili smo zagotovila eh, z strani Evropske komisije in sicer, da eh, bo prihodni okvir veliko bolj razumljiv, enostaven in eh, namenjen mikropodjetjem. Hvala lepa. Gospa predsednica. Mikroposojila. Na tem področju je Nemčija zbrala že kar nekaj izkušenj. Imeli smo spremembe na področju socialne zakonodaje in tako smo brezposelnim dali možnost, da ustanovijo samostojna podjetja, torej omogočili smo jim, eh, da eh, ustanovijo podjetje, ki pravzaprav zajema zgolj enega zaposlenega. Pri tem so pomagali eh, centri za delo in za zaposlovanje in učinki so bili različni, nekaterim je uspelo. Lahko so se lahko so si zagotovili svoj položaj na trgu, pri eh, drugih eh, pa uspeha ni bilo. Uporabljali smo instrument, ki je omogočil izplašilo 10 tisoč evrov za posamezne pobude oziroma projekte in iz teh projektov se je potem razvila možnost za uh, trajnostni prenos uh, oziroma za trajnostno spremembo tega projekta v uh, samostojno dejavnost. Ta instrument naj bi bil usmerjen preveč na majhne projekte, uspodbujali naj bi večje projekte, je bilo slišati. Uh, ampak če se osredotočamo na različne možnosti zaposlovanja, potem morajo še naprej obstajati tudi priložnosti za mikroposojila. Na ta način namreč lahko olajšamo samostojnim podjetnikom pričetek delovanja. Seveda je pri teh samostojnih podjetnikih šlo v glavnem eh, za zaposlene, eh, ki so prej delali v drugih podjetjih in ki niso imeli dejanskih izkušenj z ustanovitvijo podjetja. Eh, poleg tega so imeli težave tudi z eh, davčnimi vidiki in tako naprej. Za uspeh je bilo ključnega pomena tudi ustrezno izobraževanje in ustrezno usposabljanje in eh, sicer je šlo predvsem za to, kako voditi lastno podjetje. V nasprotnem primeru eh, mi je bilo namreč podjetje obsojeno na neuspeh. Eh, začetna sredstva sama po sebi ne pomagajo. Mislim, da bi ta možnost morala obstajati še naprej, še prav posebej na področjih, kjer je brezposobnost celo visoka. Vendar pa. so potrebne tudi ustrezne priprave na samostojno delovanje, na vodenje lastnega podjetja, kaj te, kot sem že dejal, sredstva sama po sebi ne zadostujejo. Kar pa zadeva bančni sektor, mislim, da imamo v Nemčiji strukturo različnih bank, namreč hranilnic, bank eh, in te banke še naprej zagotavljajo sredstva mikropodjetjem, eh, majhnim in srednje velikim podjetjem. In ravno ta bančni sektor je eh, bil zelo prizadet zaradi, oziroma ni bil toliko prizadet zaradi eh, krize na področju nepremičnin. Ta je v veliko večji meri prizadela velike banke. O tem smo govorili že, ko smo govorili o zeleni knjigi na temo mikrofinanciranja. Dejali smo, da mora ta mikrofinančni sektor, eh, bančni sektor upoštevati oziroma uživati večjo pozornost. Tukaj govorimo o regionalnih bankah, eh, govorimo o ustvarjanju eh, mikropodjetij, majhnih in srednje velikih podjetij. Torej, ko zagotavljamo državna sredstva, sredstva iz državnega proračuna, je potrebno zagotoviti tudi ustrezno izobraževanje. Zagotavljanje mikroposojil eh, pa je tudi področje, ki je zelo zanimivo za regionalne banke in te moramo na vsak način vključiti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Nihče drug se ni priglasil k besedi, če se ne motim tako da bomo sedaj ponovno prosili vse tri govornike, da se odzovejo. Sama bi pa dodala še naslednje splošno vprašanje. Želela sem ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če bi na seznam dali ta glavna osrednja vprašanja, eh, glavne omejitve, ki preprečujejo razvoj instrumentov za mikrofinanciranje, za mikroposojila v kontekstu vedno večje potrebe po financiranju eh, gospodarske in socialne dejavnosti v Evropi. Katere so, tist, eh, so tiste najpomembne še omejitve, eh, največje ovire za širitev tega sektorja? Moje drugo vprašanje pa je naslednje. A mikroposojila v današnjem času vidite v luči priložnosti za zaposlovanje novih eh, ljudi, mladih, žensk in tako dalje. A mislite, da bi lahko mikroposojila in ta sektor uporabili tudi za reševanje tovrstnih strukturnih težav v luči obdobja po krizi? Glede na to, da nihče drug noče besede, bom be, besedo predala uh, vam, kdorkoli že želi prvi spregovoriti. Joakim, bi nekaj dodal? Äh, Samo še pripomba in vprašanje. Ne gre za uh, velikanske zneske in zaradi tega uh, je potrebno poskrbeti tudi za pozitivno izvajanje. Namreč, eh, če bo zagotavljanje mikroposojil povezano z velikimi upravnimi bremeni, potem eh, seveda tega eh, sistema nihče ne bo uporabljal. Zaradi tega moramo najti dober sistem z čim manj birokracije. Na ta način bodo mikroposojila dostopnejša in stroški bodo omejeni. Zagotoviti pa je seveda potrebno tudi ustrezno podporo. In sicer uh, je potrebno poskrbeti za to, da bo tretja stran prevzela uh, birokratske obveze, ki bodo povezane z zagotavljanjem mikroposojil. Gospod Erikson. Um. Hvala. mislim, da je bilo eno od vprašanj namenjeno stopnjan eh, bankrota v tem sektorju. Koliko podjetij, ki imajo dostop do mikrofinanciranja, preživi? Če je bilo to pravo vprašanje, če sem ga pravilno razumel, potem so naše izkušnje eh, naslednje. 12 eh, do 25 odstotkov podjetij na to izgubimo. Govorim o izgubljenih, eh, o tistih, ki govorimo o sami stopni napak. Zanimalo je me, kakšna je stopnja napak, ne koliko podjetij propade. Ali je napak veliko ali manj v primerjavi z drugimi velikimi projekti znotraj kohezijske oziroma strukturne politike? Ni me zanimalo število podjetij, ki so na koncu uspešna. Vem, da obstajajo eh, uspešna podjetja, manj uspešna podjetja, ampak to ni povezano z mojim vprašanjem. Zanimalo me je, kakšna je stopnja napak. Um, Odkrito rečeno imamo na evropski ravni pomankljivo statistiko. Čeprav razumem, vas zanima, kaj se zgodi, ko nekdo začne s podjetjem, vzpostavi podjetje, ima dostop do mikroposojila ali to podjetje še vedno obstaja po letu dni. In kolegi mislim, da lahko potrdijo, da teh informacij Eh, nimamo. Vem, da nekatere institucije za mikropojsila zbirajo eh, te informacije, ne pa vsa, ne pa vse institucije. Imajo namreč svoje stranke, ki začenjajo z razvojem eh, svojih podjetij, ni pa nujno, da čez leto dni še vedno ohranjajo stik z njimi in Marija, ti lahko to potrdiš. Ali sem s tem odgovorila na vaše vprašanje, gospa Krel? Ne, verjetno ne morete odgovoriti na to vprašanje. Govorimo namreč o stopni eh, napak, eh, o kateri govorimo tudi v okviru komisije. Gre za eh, javna sredstva, ki se uporabljajo in so na to zlorabljena eh, tekom razpisov. Govorimo torej o napakah, ki pa niso povezane eh, z uporabo, uporabo mikroposojil kot takšnih. Eh, ne govorimo o institucijah za mikroposojila. No, z tega vidika ta stopnja eh, je verjetno nič. Glede na vašo opredelitev eh, bi se lahko to zgodilo zgolj pri vsotah do 25 tisoč evrov. Vse namreč preverimo vsako posojilo, tako da je stopnje napake nič odstotkov. To je bila dobra novica, dober odgovor. Glede ostalih Eh, vprašanj pa takole. Zanimala vas eh, je, zanimalo vas je vprašanje popraševanja. Seveda moramo upoštevati nekatere geografske eh, meje, tako da ne moremo dodeliti vsa sredstva eni državi. Nimamo enake porazdelitve po Evropski uniji. Precej več je povpraševanje, naprimer, v državah, kakršne so Romunija in druge tam lahko ponudimo več posojil in zato smo tam tudi dosegli eh, tisto zgornjo mejo. V Italiji, na Polskem, v Franciji in Španiji je popraševanje precej večje glede na to, kaj lahko ponudimo mi glede na omejitve, eh, ki jih imamo. V nekaterih državah popraševanja praktično ni. Popraševanje vidimo zgolj eh, zaradi tega, ker nam to posredujejo naši finančni posredniki v nekaterih eh, državah sploh ni ne bančnih institucij za eh, mikrofinanciranje. Mislim, da je bilo eno od vprašanj povezano tudi s tipi posrednikov, kakšne posrednike uporabimo za eh, to, da stopimo v stik s posojilo jemalci sodelujemo z bankami, tudi korporativnimi bankami. Te banke imajo še vedno dober doseg tudi na podeželju v primerjavi z drugimi bankami, eh, velikimi komercialnimi bankami, ki tam ne delujejo več. Glede ovir za razvoj se mi zdi, da moramo izpostaviti naslednji element. Vzpostaviti moramo trg, ki omogoča tudi sodelovanje zasebnih vlagateljev. Veliko je nacionalnih schem za mikrofinanciranje, nekatere so predmet eh, državnih subvencij, kar seveda ne pripomore k razvoju trajnostnih institucij za mikrofinanciranje. To je politično korektno, eh, kratkoročno gledano ne vzpostavlja pa dobrega trga in v številnih državah, eh, s katerimi sodelujemo, je ravno to velika težava. Še ena težava obstaja, ko so eh, obresne mere eh, visoke na področju mikroposojil, to pomeni, da je tudi tveganje veliko pri izvajanju vsem. Mislim, da se ne bi smeli osredotočati na cene mikroposojil, ampak na dostopnost do mikrofinanciranja. In mislim, da znotraj Evropske unije nimamo skoraj domenega primera, kjer je Eh, veliko eh, profita na tem področju. V nekaterih državah obstajajo tudi zgornje omitve za obresne mere. Če dajemo majhne, majhna posojila v okviru eh, nebančne institucije, moramo pokriti tudi operativne stroške in to pomeni, da so stroški za mikroposojila precej visoki. Gospod Šriver. Yes, I, I new... Odgovorila bom vaše vprašanje v zvezi z novo uredbo. V predstavitvi sem že omenila platformo za tehnično pomoč, ki je v pripravi. Cilj te platforme je pomagati upravljalnim organom, jih motivirati in ponuditi različne instrumente, tudi mikrofinančne instrumente. Res je, to je vključeno in to tudi upoštevamo konkretno v okviru tehnične pomoči za upravljalne organe. morda se lahko gospa Novak dotakne drugih vprašanj. Eh, vprašanje glede zaposlovanja mladih. Eh, no, to vprašanje je precej jasno. Mislim, da lahko na ta način pomagamo eh, mladim. Mislim, da so številni že dobili mikroposojila, ki jih drugače niso mogli dobiti v bankah. Imamo naprimer Mikrostar tukaj v Bruslju. Imamo primer ženske, ki je eh, razvila proizvod za nošnjo eh, otroka eh, in tako je s tem posojilom lahko dejansko začela svojim zagonskim podjetjem. Enako velja tudi za druge. Gospa Novak. Najprej bi nekaj besed namenila v vprašanju usposabljanja in razvoja podjetij ter storitev na tem področju. Zdi se mi, da je še posebej pomembno za osebe, ki so že nekaj časa brezposelne in ki so izgubile znanje, ki so ga imele prej. poleg financiranja za projekte, institucije za mikroposojila, strankam omogočajo tudi storitve za usposabljanje in eh, zagon podjetij. Tudi upravno podporo jim nudijo in popolnoma se strinjam, v evropskem kontekstu je zelo pomembno, glede na to, kaj se dogaja v Afriki, v Aziji, naprimer, kjer je vse preprosto. Ljudje izvajajo tradicionalne dejavnosti, ni pravnih omejitev, ni eh, socialnega varstva. V naših državah pa je vse zapleteno in to moramo upoštevati. Eden od pomembnih ciljev je verjetno poenostavljanje vzpostavljanja zagonskih podjetij in drugih podjetij. To bi bila brez doma dobra rešitev tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. S tem bi lahko zmanjšali ta neformalni sektor. Kar se tiče priložnosti za mikro posojila za občutljive in ranljive skupine, lahko rečem, da je to prav tako zelo pomembna tema. Te osebe namreč nimajo dostopa do bank. Naj vam dam primer iz Francije. Skupaj imamo 30 tisoč aktivnih strank. Ustvarimo 200 delovnih mest vsak teden. Pet odstotkov naših strank je potujočih strank. Ne vem točno, kakšna je ta številka, ampak velika večina mladih je takšnih. Imamo tudi poseben program za mlade v revnih skupnostih. Tam najdemo večinoma priseljence oziroma priseljence priseljence druge generacije. Nudimo jim svežen pomoči, med drugim tudi primarno usposabljanje za vzpostavljanje podjetij. Nudimo jim eh, finančna sredstva za mikropodjetja in pa usposabljanje, ki ga vodijo prostovoljci. S tem jim pomagamo, da uspejo. želela sem spregovoriti še o ovirah. Res je, mikrofinančni sektor, sektor eh, mikroposojil bi moral pokriti lasne stroške. V državah v razvoju je to precej nezahtevno, saj lahko imajo precej visoke obrestne mere. Ponavadi je obrestna mera nekje med 20 in 30 odstotki. Zaradi kulturnih razlogov pa je v Evropi kaj takšnega praktično nemogoče. Imamo tisto staro eh, zgodbo, ki izhaja iz reforme gre za spor med protestanti in katoliki. V katoliških državah ljudje še vedno menijo, da je visoka obresna mera nekaj popolnoma nespremljivega. Zakaj je to mogoče v južnih državah? Zato, ker so posojila zelo nizka. In stroški iz vidika obrestne mere prav tako niso visoki, vsaj eh, kratkoročno gledano. Majhna posojila, eh, kratka dospelost in stroški so nizki. To bi lahko naredili v celotni Evropi. Ampak, če vzamemo primer Francije, ugotovimo naslednje. Ko naše stranke vprašamo, če bi plačali 20 odstotkov, eh, rečejo, da za nas je pomembneje dostopati do posojil, kot pa imeti zelo nizke obrestne mere. Vprašali smo naš odbor, v katerem sodeluje več bank, ki eh, financirajo naše dejavnosti. Te banke so dejale ne, ker bi bilo to slabo za uh, našo podobo, podobo bank. Ljudje tega ne bodo sprejeli. Javno mnenje v uh, državah s socialnim varstvom ni pozitivno eh, naravnano, kar se tiče takšnih obrestnih mer 20 do 30 odstotkov. Večina institucij za mikroposojila, ki bi morale vse združevati na eni strani pokrivanje stroškov, na drugi strani pa bi še vedno morali imeti te socialne cilje. Ponavadi prej poskrbijo za socialne cilje, na to pa ne morejo pokriti stroško. Ali pa se bolj osredotočajo na mala in srednje velika podjetja, včasih na projekte, ki niso pod 25 tisoč evri, ampak pod 150 tisoč evri. Na to nimajo težav in to je res. Na to lahko pokrivajo, pokrivajo stroške. Ampak odločili so se, da ne bodo delali eh, s temi zasebnimi eh, strankami, ki so sicer eh, največja skupina strank za mikroposojila. In sedaj še vaše zadnje vprašanje. Kakšne so glavne težave pri razvoju mikroposojil? Štiri elementi, ki sem jih prej izpostavila, so izjemno pomembni. Gre za nekakšno globalno strategijo. Ne moremo zgolj poudariti enega od njih, obenem pa pozabiti na preostale takoj se namreč znajdemo pred novo oviro. V tej fazi sama menim, da najbolj potrebujemo spremembo pravnega sistema, spremeniti moramo javno mnenje. Če tudi se je javno mnenje spremenilo v zadnjih letih, še vedno kaže, da je Evropa področje, kjer bi ljudje morali biti plačani za svoje delo. Tisti, ki so brezposelni, bi morali imeti dostop do državne pomoči in različnih tipov nadomestil. Če želimo spremeniti zakonodajo, moramo spremeniti javno mnenje. Če želimo spremeniti javno mnenje, pa si moramo prizadevati za komunikacijo. Ozaveščati moramo javnost, izmenjevati najboljše prakse, ki bi morali biti na, biti na voljo na spletu in na različne drugačne načine trenutno nismo v fazi krize, smo v fazi velikih sprememb gospodarstva. To je nov instrument za to novo gospodarstvo. Ne smemo izgubiti priložnosti, da eh, te spremembe tudi izvajamo. Hvala. Hvala. Nihče drug ne želi spregovoriti, če se ne motim, zato bi se vam toplo zahvalila. Glede na to, da želimo zagotoviti rast v Evropi in povečati zaposlovanje, moramo delovati lokalno. Prizadevati si moramo za kohezijo, ki izhaja iz pristopa od spodaj na vzgor. In mikroposojila so z tega vidika zelo pomembna. Upamo lahko, da bo tudi naslednji sklic parlamenta obravnaval potencial eh, okvira kohezijske politike, da bomo naredili več s pomočjo mikroposojil. Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje. Upamo, da bo Evropska komisija prevzela vodilno vlogo pri tem. Verjetno ste edina institucija, na katero lahko eh, računamo v tem kontekstu. Skrbi pa me vaš komentar o posameznih državah članicah, ker ni pravega zakonodajnega okvira, ker ni prave politične volje za ukrepe. In to velja za države članice, ker bi bila mikroposojila eh, zelo uporabna in tudi potrebna. Mislim, da mora vse to komisija eh, upoštevati, ko se pogaja o eh, sporozumih o partnerstvu in programih za sodelovanje. Upamo, da bomo vsi dobro sodelovali. S tem smo zaključili obravnavo te točke. Čas je, da se lotimo točke številka 5. No. Okay, so I would like to, to move to point five. Lotili si bomo torej pete, pete točke. Komisija je z nami, Nikolas je z nami, poročevalci so tukaj, poročevalca sta z nami. Govorili bomo o delegirani uredbi, delegiranih aktih. Še krajša informacija za vas. Ta uredba je bila podana parlamentu 3. marca. Sekretarat jo je poslal po elektronski pošti vsem nas imamo dva meseca, časa imamo do 3. maja, da izrazimo svoje pomisleke, ali enako velja za svet, lahko zaprosimo tudi za eh, podaljšanje za dva meseca. Če bi kot odbor regi nasprodovali eh, tem delegiranim aktom, bi to pomenilo, da bi morali sprejeti resolucijo, o kateri bi morali glasovati 1. Eh, aprila na naši naslednji seji, na to pa bi ta resolucija romala na plenarno zasedanje aprila in to na drugo plenarno zasedanje, če se ne motim. Takšna bi bila torej naša časovnica. Potem, ko smo osnutek razposlali vsem članom in članicam, še nismo prijeli nobene eh, prošnje za nasprotovanje, nobenega pomisleka glede teh delegiranih aktov. Danes bomo imeli razpravo, na to pa bomo določili rok za ulaganje pomislekov. Če želite eh, nasprotovati delegiranemu aktu, morate eh, vaš pomislek pripraviti v ustrezni obliki. Ko bomo določili časovni rok in če bo časovni rok pretekel brez uloženih pripomp, je odbor opravil svojo vlogo in delegirani akt začne veljati, ko eh, se izteče dvomesečno obdobje. Danes je čas za razpravo, verjetno je najbolje, da besedo predam poročevalcem naprej kot stance. Äh, äh, ja- ja, najlepša hvala, gospa predsednica. Veliko ste že povedali o vseh äh, organizacijskih zadevah. Mogoče bi dodala le še, da smo že decembra dobili prvi osnutek delegiranega akta in zato smo tudi že imeli eh, nekaj eh, razprav, eh, tako da smo poglobili razumevanje o tem delegiranem aktu. Pravni akt sestavljajo številna razmeroma tehnična vprašanja, ki so združena v enotnem delegiranem aktu, ki pa je kljub temu zelo potreben. Le na ta način bomo lahko omogočili izvedbo operativnih programov in pa prečetek izvajanja kohezijske politike. Mogoče si niste vsi prebrali tega delegiranega akta, zato naj izpostavim eh, tri, štiri elemente. Gre za finančne popravke, potem gre za posebna določila za nakup zemlišča in za eh, finančno pomoč, eh, kriteriji za upravljanje in pa pristojbine in pa vprašanje revizije in pa metodologija za izvedbo revizije. Kot lahko vidite, gre eh, pravzaprav za poglobitev eh, v eh, tiste zadeve, o katerih smo se že odločili in ki jih je potrebno sedaj obravnavati tudi na tehnični ravni. Imeli smo že kar nekaj resnih razprav in najpogostejše vprašanje se nanaša na eno izmed treh prilog in sicer gre za zadnjo prilogo, kjer je zapisano število zbranih podatkov. V prvem osnutku oziroma pri prvem osnutku smo imeli še več vprašanj, ampak na ta vprašanja smo dobili odgovore. Danes eh, pa je naše vprašanje, če lahko Evropska komisija pojasni, zakaj ji ni uspelo še zmanjšati števila vprašanj. Šele v zadnjem tednu se je pojavilo vprašanje, ali bi morali ribiči na odprtem morju eh, ravno tako odgovoriti na zastavljena vprašanja mislim, da so ti podatki tako ali tako na voljo v računalniškem sistemu, tako da v to ne bo potrebno vložiti veliko dela, ampak kljub temu me zanima, zakaj eh, komisija ni uspela zmanjšati števila vprašanj. Sodelovali eh, smo tudi z poročevalci v Senci, seveda sva imela tesne stike soporočevalca in eh, nobenih. Uh, zadržkov ni bilo, kar zadeva eh, ta uh, delegirani akt in zato vas lahko prosim za podporo temu postopku, kajti če bi od komisije zahtevali predložitev novega delegiranega akta, bi ga lahko dobili šele septembra in to bi pomenilo, da bi do konca leta mogoče lahko ta delegirani akt tudi ustrezno obravnavali. To pa bi bilo veliko prepozno za začetek izvajanja kohezijske politike. Ne gre za to, da že letos izplačamo sredstva, ampak gre za to, da pričnemo z izvajanjem programov in da razmislimo o konkretnih projektih. To je trenutno še nemogoče kajti nimamo odobritve operativnih programov. Mislim, da si v kriznem obdobju ne moremo privoščiti, da zavlačujemo pri tovrstnih postopkih. Pri sprejetju splošne uredbe smo že dokazali, da eh, gre tukaj predvsem eh, za zmanjšanje upravnega bremena, za zmanjšanje birokracije vsi skladi eh, so oziroma bodo predmet eh, iste uredbe. In zato bi eh, rada strani komisije torej le še ta odgovor v zvezi z prilogo, sicer pa bi vas prosila, da ta delegirani akt kot parlament podpremo v trenutni obliki. Od sveta pa moramo zahtevati, da kar se da hitro sprejme skupno stališče seveda ob upoštevanju časovnega pritiska. Odločitev moramo sprejeti k manu. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Uh, like to, to to... Sedaj pa besedo predam Lambertu. Na to pa nas mora Nikola prepričati, da je ta argumentacija pravilna. Hvala. Obstaja nekakšna napetost med stranema želimo uporabiti vse dorečeno, vsa ta načela, ki smo jih sprejeli v splošni uredbi. Na drugi strani pa imamo ta bolj praktičen, natančnejši delegirani akt. Moje vprašanje za Evropsko komisijo je naslednje. Ali, mla, ali nam lahko poveste, kakšen bi bil lahko učinek kaj se bo zgodilo, če se bomo pogovarjali o vseh teh podrobnostih, o dolgih straneh, ki jih najdemo tukaj. Kakšen je učinek na začetek novih programov? To je moje prvo vprašanje. Drugič, zanima me, če nam lahko predstavite ozadje razprave, ki poteka v svetu. Dobil sem namreč informacije, da je tudi svet prosil za zmanjšanje obsega teh natančnih informacij. Tretjič, morda lahko prav tako odgovori komisija, kdo mora izpolniti te številke. Nekako se mi je zdelo, da prejemniki, tisti, ki imajo dostop do sredstev teh petih skladov, naprimer eh, kmetje ali pa ribiči, da morajo oni izpolniti eh, vse te obrazce s številkami. To bi nar lahko naredili avtomatsko na uh, ravni projekta ali ne, ali pa sem narobe razumel. Toliko o tem. Hvala. Ivrsa ni tukaj za Alde. Elizabet, izvolite. Hvala. Diese Frage. Tudi jaz eh, bi rada še enkrat spregovorila o teh vprašanjih eh, v zvezi z prilogami. Potrebno je zagotoviti doslednost in sicer eh, kar zadeva povezavo med delegiranimi in izvedbenimi akti. Ali ste prilogo, ki zajema podatke, skrajšali? ali ste pri tem upoštevali, da je potrebno zagotoviti doslednost. Imamo namreč izvedbeni akt, kjer eh, nimamo pravzaprav nobene besede in eh, zanima me, ali je ta izvedbeni akt posebno drugačen od delegiranega akta. No, delegirani akt sicer lahko sprejmem, ampak eh, usklajen mora biti z izvedbenim aktom kajti pri izvedbenem aktu nimamo nobenih pristojnosti kot Evropski parlament. Vendar pa moramo seveda izvedbeni akt tudi upoštevati. Ampak, eh, če ta priloga ni v skladu z izvedbenim aktom, potem eh, bodo seveda tisti, eh, ki pripravljajo projekte in jih izvajajo, imeli velike težave. Zato je to zame vprašanje ključnega pomena. Vlasak. Hvala za EKR Oldrich Vlasak. Ja, panove, ja mogu říct, že po upresnjeni nekci opakovati to, kar ste tady rekli. Najlepša hvala. Ne bom ponovil deset kolegov in kolegic imam namreč iste komentarje kot oni. Zanima me, kaj lahko poveste o finančnih popravkih, o določitvi koeficijenta. Poznati moramo natančne pogoje, ki so potrebni za upravljanje revizije, tako da bodo vsi organi v Evropski uniji upoštevali ista pravila. Sprejeti moramo to uredbo in ta akt, strinjam pa se s kolegi in eh, kolegicami glede priloge in eh, pogoje, ki jih je treba izpostaviti. Gospoda Omaržija ni, tako da Kornelija Ernst v imenu gore. Um, najlepša hvala. Račeno je bilo že, da je UNESMI poročevalec v senci, vendar pa imam kljub temu vprašanje, kaj ti gre za zelo zapleteno zadevo. Eh, in sicer bi rada spregovorila o tretjem čla, členu. ABC eh, razumem, ampak kaj pravzaprav to natančno pomeni, ali gre tukaj eh, za strogo pravilo, ali pa eh, bodo tukaj vlogo igrala, igrale eh, tudi druge točke, torej člen 3 me še enkrat zanima. Seveda pa nisem sodelovala v razpravah poročevalcev v Senci. Hvala lepa, Manfred Weber. Gospa predsedojoča, dragi kolegice in kolegi. Še enkrat bi rad izpostavil konkretno točko, ki se meni zdi ključnega pomena. Namreč mislim, da smo dosegli zelo velik napredek na področju regionalne politike. V predvolilnem boju lahko sedaj rečemo tudi, da Evropa pomaga, da podpira regije ampak eh, seveda se bodo težave pojavile v podrobnostih pri izvajanju in eh, o tem eh, trenutno tudi razpravljamo. Naj podam konkreten predlog, ki ga je izpostavila že kolegica Krel in sicer gre za sklad za ribištvo. Tukaj gre za obremenitev za majhne ribiče in eh, ribiče, eh, ki ulovijo veliko količino rib, mislim, da tukaj eh, porazdelitev bremena ni sorazmerna. Seveda pa želimo tudi ustrezen pregled ze strani pravne službe. Potrebno je poskrbeti za čim manjše upravno breme, hkrati pa za pravno deslednost, za pravno gotovost. Torej, mislim, da si bi morali še enkrat eh, ogledati to področje ribištva. Namreč za majhna ribiška podjetja eh, je potrebno eh, poskrbeti za ustrezne izjeme. No, to so bile povratne informacije, ki smo jih dobili in če bi se osredotočili na to zelo podrobno točko, bi lahko državljanom pokazali tudi, da upoštevamo njihovo. Um, no hvala nikogar več ni na mojem seznamu nikolas prihodnost je v tvojih rokah če nas ne boš prepričal bo se bomo znašli v decembru hvala gospa predsednica hvala za te komentarje osredotočil se bom na e, ključne elemente na tretjo prilogo s podatki in na Eh, finančne popravke, finančne korekcije. To so glavni elementi. Dovolite pa mi, da predstavim ozadje posvetovanj, ki potekajo še posebej v zvezi s delegiranim aktom, ki je povezan z uredbo o splošnih določbah. Začeli smo že precej časa nazaj, vedeli smo namreč, da bomo morali delati hitro. Prve razprave so potekale uh, sredi lanskega leta, imeli smo približno 15 sestankov. Uh, strokovnjaki iz različnih držav članic. Na zadnjih formalnih sejah za pripravo delegiranega akta pa je sodeloval tudi Evropski parlament. Neformalno pa smo v stik stopili tudi s poročevalcema. Poanta je bila naslednja, želeli smo identificirati eh, težave pri delu. Vedeli smo namreč, da želimo eh, delegirani akt, ki ga ne bi blokirali, ki mu ljudje ne bi nasprotovali, ki bi bil dobro utemeljen. Strokovnjaki smo se pogovarjali tudi o eh, tretji prilogi in eh, to so komentirali številni predstavniki držav članic. Zato smo zelo natančno preučili vse elemente te priloge. Če bi se vrnili na Ena od različic, ki smo jo imeli v preteklosti, bi ugotovili, da imamo uh, sedaj krajšo prilogo. Mislim, da imamo sedaj 130-135 področji v tretji prilogi, uh, oziroma toliko smo jih imeli v preteklosti, sedaj pa je teh približno 113, če se ne motim. Sam osebno sem preučil ta dokument in črtal vse, kar ni bilo ustrezno argumentirano. Gre za informacije, ki jih bodo potrebovali upravni organi za izvajanje svojih nalog. Morda se ne razumemo dobro glede tega, kdo mora izpolniti obrazce, kdo mora ponuditi informacije. Govorimo o nadzornih sistemih, informativnih sistemih, ki jih mora vzpostaviti upravni organ. Določamo najmanjše število področji, ki jih moramo najti v tem nadzornem sistemu. Ko upravni organ opredeljuje eh, sistem IKT, mora eh, vključiti van te teme, te elemente. Ne gre za posameznike, za MSP-je, za ribiče in tako dalje. Gre za sistem, ki ga uporablja upravni organ pokrivamo vse tri sklade, zato ker imamo sedaj skupni uh, upravni in uh, nadzorni sistem. Socialni sklad, kohezijski sklad uh, in tako dalje. Štirje skladi so pokriti s tem sistemom. Ampak nekatera področja se nanašajo zgolj na nekatere uh, sklade, ne na vse sklade in to je prav tako določeno država članica lahko spreme odločitev, s katero postanejo eh, nekatera področja brezpredmetna. Če se država članica odloči, naprimer, in tega si ne želimo, da bo, eh, pos, eh, da bo črtala področje posploševanja stroškov, potem lahko črtajo to področje in črtajo, naprimer, finančne instrumente in tako dalje. Področja obstajajo, ko jih uporabljamo in na ta način se zbirajo tudi podatki. Ti podatki so potrebni zato, da lahko upravni organ izpolni svoje zaveze in da lahko poroča komisiji, komisija pa na to poroča parlamentu in svetu. Naprimer, v zvezi s finančnimi instrumenti, kjer smo želeli ukrepiti naše eh, zmožnosti za poročanje. Imamo informacije, ki eh, so usklajene s CPR in na ta način lahko spremljamo, kaj se dogaja na področju finančnih instrumentov. Imamo naprimer informacije, ki so povezane s kazalniki. Slediti moramo namreč delovanju programov. In če želimo izpolniti to nalogo, potem potrebujemo informacije v povezavi s kazalniki nadzor okvira za eh, delovanje eh, se lahko izvaja le z ustreznimi informacijami. Vsi elementi v tem dokumentu so dobro utemeljeni. Odražajo tudi izvedbene akte tukaj v delegiranem aktu pa smo določili minimalno vsebino sistema IKT. Imamo naprimer kategorije za intervencije, ki so določene v eh, delegiranih aktih. Preverili smo tudi, če obstaja ustrezna eh, skladnost med temi elementi. Imamo tudi povezavo z e-kohezijo, gre za poenostavitev delovanja, upravičenci imajo možnost, da poročajo, predajajo podatke zadevnim organom v elektronski obliki. Ko upravičenec uloži zahtevek po plačilu, lahko to naredi po spletu, ne pa na papirju če si tega želi. Države članice morajo spostaviti instrument za ekohizijo za upravičence, eh, na to bomo to povezali eh, tudi sistemom IKT, ki ga morajo imeti. Upravičenci bodo na to lahko po spletu izpolnili eh, nekatere od teh dokumentov. Glede sklada za ribištvo in zavedamo se, da je prav ribiški sektor eh, predmet nekaterih pomislekov. Eh, pri tem skladu ne bo ribič tisti, ki bo vnašal podatke. Morda nekatera od teh področji ne bodo eh, relevantna za sklad za ribištvo. Vsaj imamo še druge sklade, kohezijski sklad, socialni sklad in tako dalje. Ko država članica vzpostavi sistem, mora ta sistem zbirati in skladiščiti vse informacije, ki so potrebne za vse programe, za eh, vse štiri sklade. Glede finančnih korekcij, finančnih popravkov, pa večino govorimo poprav, večinoma govorimo o popravkih eh, okvira za delovanje. Če cili niso izpolnjeni, Če je razlika med dosežkom in cilji velika, potem mora priti do finančnega popravka. Delegirani akti določajo izračun za finančne popravke. Mehanizem zagotavlja povezavo med popravkom in nedoseganjem cilja, tako da ne bo šlo za Eh, ukrepanje od primera do primera, s čimer ne bi zagotovili ustreznega ravnotežja. Imamo koeficient eh, absorpcije sredstev, ki je na to povezan s popravki. In o tem se je pogovarjala tudi naša skupina strokovnjakov, zato da bi lahko upoštevali potencialne anomalije, zato da bi imeli avtomatski sistem, avtomatiziran sistem, imamo tudi določbo, ki upošteva načelo sorazmernosti in pravi, da lahko v tem primeru raven eh, popravko zmanjšamo. Zato imamo dovolj manevrskega prostora, da se izognemo eh, primerom, ko bi popravek eh, povzročil nekaj neotemeljenega. Popravki, ki so povezani z resnimi pomankljivostmi, so prav tako predmet tega dokumenta. Uporabljamo eh, metodologijo revizije, ki v primeru resne pomankljivosti vodi k ukrepu. Najprej ocenimo, kako resna je ta pomangljivost in na to uh, sprejmemo popravek, ki je sorazmeren. Ta pravila potrebujemo, saj so bistvenega pomena za države članice, ki vzpostavljajo lasne sisteme. Le tako lahko nadaljujejo z izvajanjem programov. Preprost primer je Naslednji, če države članice ne ve, do kakšne so minimalne zahteve za njihove, njihove informacijske sisteme, potem ne morejo napredovati, je njihova pot eh, blokirana. Bistvenega pomena je torej, da vse te informacije in pravila ponudimo sedaj, ko bi se morale države članice že pripravljati za vzpostavitev finančnih instrumentov, za eh, določanje izvedbenih organov in tako dalje. Če teh natančnih pravil sedaj ne bodo imeli na voljo, potem ne bodo mogli izpolniti pomembnih delov eh, programa, naprimer glede velikih projektov, če sedaj ne določimo metodologije, potem bomo tako v komisiji kot tudi v državah članicah eh, naleteli na eh, oviro na naši poti. Delegirani akt moramo torej sprejeti in začeti izvajati še pred koncem tega sklica parlamenta. V nasprotnem primeru bomo eh, zamudili eh, z izvajanjem programov za šest mesecev. Hvala. Nikolas, nisi se dotaknil vprašanja, ki ga je postavila Elizabet, glede skladnosti med akti. No, o tem sem nakratko spregovoril, ampak naj poudarim naslednje seveda obstaja povezava med tem, kaj najdemo v delegiranem aktu, v tretji prilogi in eh, med različnimi deli različnih izvedbenih aktov glede kategorije intervencije in tako dalje. Poskrbeli smo za ustrezno skladnost. Ne zavedamo se neskladnosti med temi eh, elementi, ne poznamo nobenih neskladnosti. Bistveno je namreč, da so vsi ti elementi skladni. To je namreč tudi eden izmed največjih izzivov, s katerimi smo soočeni. Nekatera pravila imamo v izvedbenih aktih, nekatera pravila v delegiranih aktih, obstajajo različni postopki in različne časovnice. Edini izvedbeni akti, ki so dokončani, so tisti, ki se nanašajo na kategorije eh, intervencij. Večina izvedbenih aktov je še vedno v postopku komitologije. Z določitvo delegiranega akta bomo na to lahko prilagodili tudi izvedbene akte, ki jih bomo sprejeli pozneje. Na ta način bomo zagotovili skladnost med vsebino različnih dokumentov. Hvala. Še kakšni komentarji, Elizabet? Še enkrat bi zastavila zelo konkretno vprašanje. Gre za vprašanje v zvezi s tistimi, ki bodo morali projekte dejansko izvajati. Ali so podatki, ki so bili sedaj v delegiranem aktu eh, skrajšani? Ali so to vsi podatki? Ali bodo izvedbeni akti uvedli neko novo kategorijo podatkov? Oziroma, ali so bili ti podatki, ki so bili sedaj črtani v eh, delegiranih aktih, eh, prenešeni v izvedbeni akt. Torej, kar se je zgodilo na področju delegiranega akta, se mora zrcaliti tudi v izvedbenem aktu. Johim Celer. Ja. Smut Martin je povedal, da ima trenutni delegirani akt zelo velik pomen. Ne gre le za uredbo, za katero smo pristojni mi ali pa Evropski socialni sklad, ampak gre tudi za sklad eh, za razvoj eh, podeželja, eh, za ribištvo in za razvoj kmetijstva. Moje vprašanje pa je sledeče. Ali smo se o tem pogovorili tudi z kolegi, ki so pristojni za druga področja? Ne želim odločati o nečem, kar posega v pristojnosti drugih. Torej moramo najprej zadeve razjasniti tudi z, z pristojnimi na drugih področjih. da naj bi prišlo do prestavitve za pol leta, če odločitve ne bomo sprejeli sedaj. Eh, proti temu pravzaprav nimam nič. Potrebujemo še kar nekaj časa, preden bodo države članice eh, pripravile partnerske sporazume, preden bodo pripravile načrte za izvedbo projektov in tako naprej. In uh, vse skupaj uh, bo torej razmeroma dolg postopek in če si ogledam pismo predsednice, predsedniku odbora za uh, proračun, kar zadeva možnosti za leto 2015, potem lahko ugotovim, da eh, bodo v prvi vrsti obravnavana sredstva namenjena plačilu obveznosti iz preteklega obdobja in da ne bo neposrednih plačil za novo obdobje. To torej pomeni, da eh, nimam nič proti temu, da bi eh, zadevo tudi predstavili potrebno se je pogovoriti z eh, odborom za kmetijstvo in odborom za ribištvo. Ne vem, ali je bilo to storjeno, ali poznajo ta delegirani akt, ali so podali svoje mnenje, ali bi lahko podali svoje mnenje. In to mnenje moramo seveda upoštevati. Hvala. Yes, just for, for this, uh, to this I could uh, inform you. No, želela sem ti povedati, Joakim, da smo stopili v stik z vsemi odbori in odbor za zaposlovanje je dejal, da nimajo pomisleko. Še kakšni komentarji na vprašanje? Ne. Nikolas, izvoli. Hvala, gospa predsednica. Dotakniti sem se želel izvedbenih aktov. Imamo dve ločeni zadevi. V delegiranih aktih določamo minimalne zahteve za sisteme IKT, ki jih morajo spostaviti upravni organi in kakšne podatke eh, morajo skladiščiti oziroma morajo imeti zmožnosti, eh, da jih skladiščijo. Z izvedbenim aktom eh, ne bomo dodajali k tem zahtevam. Tega ne moremo narediti, tega eh, ne želimo narediti in to se tudi ne bo zgodilo. V tej prilogi imamo celosten seznam, seznam zahtev, za podatke. Države članice lahko same seveda dodajo dodatna področja, če si tega želijo, če to eh, olajša način upravljanja programa. Kar pa se tiče eh, zavezujočih elementov oziroma obveznih elementov sistema IKT, je vse to določeno v delegiranem aktu in eh, to je vse. Tega ne boste našli nekje druge. Vprašanje časovnice kot odgovor gospodu Celerju. No, po našem mnenju eh, je pomembno, da eh, čim prej nadaljujemo, drugače bomo podali napačen signal, če ne bomo sprejeli celotnega zakonodajnega akta v tem trenutku. Po našem mnenju bo to res tako eh, formalno, kot tudi praktično in vse skupaj bo negativno vplivalo na države članice in njihovo pripravljenost za eh, izvajanje programov. Upamo, da bodo prvi programi sprejeti v naslednjih nekaj mesecih. Želimo, da so eh, države članice hitro pripravljene za izvajanje. Kot veste, so nekateri programi še posebej nujni, še posebej tisti, ki se nanašajo na pobudo za uh, boj proti brezposobnosti med eh, mladimi. S temi programi moramo začeti čim prej. Tako da je naše mnenje jasno, eh, takšna zamuda bi imela negativne posledice, ki se jim moramo izogniti. No Hvala. Komentarjev ni več. Ne, se upravičujem. Sporočevalca, izvolite. Eh, ja, jaz bi rada podala še končno opombo s poročevalcem in z poročevalci v senci eh, smo se pogajali o splošni uredbi, eh, imeli smo trialog in veseli bi bili, če bi lahko postopek hitreje zaključili. Žal to ni bilo mogoče zaradi sveta, ampak eh, ob koncu lanskega leta nam je to uspelo in to je bilo zelo, zelo pomembno tudi za pripravo operativnih programov. Rada bi vas še enkrat opozorila na to, da smo vprašanja v zvezi z partnerskimi sporazumi in eh, v zvezi z pripravo eh, programov eh, že obravnavali in sicer v času predsedovanja Cipra, torej ti podatki so še kar nekaj časa na voljo. Enostavno pa ni sprejemljivo oziroma ni res, da regije ne bi bile pripravljene z operativnimi programi. Velika večina regij je že pripravljenih ali pa zaključujejo postopek priprave operativnih programov. In ne želim, da bi Evropski parlament eh, dal eh, znamenje, da ne moremo sprejeti odločitve glede tega delegiranega akta tik pred volitvami. Eh, to, kar je komisija ravno kar povedala, se mi zdi povsem logično in skladno in kmetovalci eh, ne bodo odgovarjali na 120 vprašanj. Zato mislim, da ne moremo imeti eh, tega pristopa, eh, ja, se je vseeno, če se vse skupaj podaljša še za šest mesecev. Informacije so bile drugim odborom zagotovljene, vključili smo jih tudi v naše posvetovanje. Ne vem, ali je bilo zanimanje v odboru za ribištvo zelo veliko že od samega začetka, ampak to tudi ni naša odgovornost. Naša odgovornost je, eh, da kar se da hitro predstavimo ustrezen projekt in da regijam damo možnost, da še leto začnejo z delom na področju izvanja teh projektov. Eh. Hvala, Kostance. Lambert, izvoli. Ja, dank u wel. Um, graag nog eigenlijk twee, eh, twee op. Hvala lepa. Še nekaj pripomp bi imel. Namreč besedila, ki jih imamo pred seboj, so besedil. Me zanima, če so to besedila, o katerih je bil dosežen dogovor s svetom. V bistvu ne vem, če so to res zanesljiva besedila in na to nisem dobil odgovora. Glede tega imam še dvom in to bi želel razjasniti. Namreč, če želimo uh, podati naše pripombe, moramo pripraviti resolucijo. V tem smislu razumemo vprašanja, ki so bila postavljena, vendar v uredbi smo določili, da bodo v delegiranih aktih morali biti zajeti elementi, s pomočjo katerih bo možno miriti tudi rezultate. Cela vrsta elementov je, ki jih je treba unaprej določiti, zato da bi potem lahko ocenili različne storitve. In na to se bo lahko na podlagi razpoložljive rezerve odločilo, ali so potrebni kakšni popravki. Takšen je sistem in tega ne moremo spremeniti čez noč. Vse to pa je seveda povezano tudi z našo izbiro. In sicer zagotavljanje zelene in trajnostne rasti, ki bo hkrati omogočala ustvarjanje novih delovnih mest. Osredotočiti se moramo torej na same projekte. Ne, ne gre pa za ocenjevanje posameznih udeležencev. Zdi se mi pomembno, da na ravni projektov, torej na ravni, ko se posamezni projekti pripravljajo, zagotovi primerno udeležbo in seveda tudi primerno podporo. Gre namreč za to, da ne usiljujemo od zgoraj na vzdolj pretirane birokracije za posamezen projekt. Pa še ena točka, ki jo je omenila komisija in ki zadeva naše upravljavce, torej organe v državah članicah. Njim moramo podati primerne usmeritve, zato da bo vse delovalo. In če bi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 inštrumente, ki nam bodo vse to omogočili in to spada v okvir delegiranega akta. Delegirani akt je tisti, ki take zadeve določa. In zdaj moramo razumeti, ali morda potrebujemo še več časa. Pred nami so seveda tudi volitve in če potrebujemo še več časa, to pomeni, da se bo vse skupaj zavleklo do konca tega leta. Sam bom sicer skušal temu slediti in tudi med javno predstavitvijo danes popovdne se bom na to osredotočil. Namreč sam se zauzemam za to, da bi že v letošnjem letu lahko dodelili sredstva. Ni e, možno to, da bi v letu 2014 vsi tisti, ki načeloma predlagajo svoje projekte, e, bili onemogočeni pri pridobivanju sredstev ne smemo jih še dodatno obremeniti. Res je, seveda, da bomo v prihodnosti imeli različen način upravljanja, vendar pa se moramo zauzemati za to, da bi zmanjšali težave, s katerimi se udeleženci spopadajo. To sem želel poudariti na koncu razprave. Gre za to, da skušamo najti korak in pot v pravo smer vendar pa pri tem ne želimo zaustaviti izvajanja projektov. Ne želimo, da bi to bila neka stranska škoda. Eh, seveda gre in zato poudarjam tudi sam, da moramo delati hitro, kakšen teden še imamo na voljo, sicer se bodo stvari zavlekle v kasnejše obdobje. Predem zaključimo z obravnavo te točke. Nikolas, a, eh, lahko kaj več poveš o svetu? Hvala. V petek prejšnji teden smo predstavili eh, tri delegirane akte v delovni skupini sveta. Eh, in države članice so se tam odzvale. Večjih težav ni bilo. Na splošno so države podprle vsebino delegiranega akta dejali so, da je komisija upoštevala eh, pripombe strokovnjakov, nekatere države članice pa so dejale, da lahko eh, podprejo vse skupaj brez pripomb. Na kratko, Viktor, ker moramo zaključiti. Da, na kratko. Po mojem mnenju ni potrebe po novih razpravah ali pa sporih. Že mesece o tem govorimo. Dorekli smo zelo zapletene teme. Sedaj smo praktično pred zadnjo sejo odbora regi. Če tega ne bomo sprejeli sedaj, če ne bomo potrdili delegiranih aktov, potem bo prepozno. Naslednji parlament bo vsaj v 50 odstotkih sestavljen iz uh, novoprišlekov in težko si je zamisliti, kako, lahko, kako bi lahko v zelo kratkem času učinkovito rešili takšne vprašanja, ki niso. Uh, tako pogosto predmet razprav v novih državah članicah. To je treba sprejeti sedaj eh, in na to zapustiti to diščino novemu sklicu parlamenta, tako da bodo lahko države članice in regije to začeli izvajati takoj. Hvala. Joakim, si še kaj pozabil? Na anmerkung, wir haben gestern. No, dovolite mi vendarle še eno pripombo. Včeraj smo dobili seznam glede strukturnih eh, skladov oziroma uporabe strukturnih skladov posameznih držav članic. Določene države članice eh, uporabljale 50 odstotkov eh, dodeljenih sredstev. Če bomo še dve, tri leta uporabljali pravilo M plus 2 ali M plus 3, potem eh, bomo morali oceniti eh, tudi izvajanje. Sedaj pa eh, govorimo o vsebini operativnih programov in vsebina je določena v direktivi o strukturnih skladov in skladih in tukaj so tudi tehnične zahteve, ki jih je potrebno izpolniti in te zahteve so izjemno visoke. Ne vem, ali želimo še večjo razkropljenost strukturnih skladov. Ne vem, ali so na voljo ustrezne strukture za izpolnitev uh, vseh zahtev. Ali je to dejansko izvedljivo v praksi? Najlepša hvala. Rok je torej 21. marec. Nima smisla, da prosimo za podaljšanje, ker s tem ne bomo razrešili ničesar. Tisti, ki želite pripraviti predlog resolucije, s, katerim, s katero bi nasprotovali aktu, lahko to naredite. Mislim, da drugi odbori tega ne bodo naredili, seveda pa to pravico imate. Tako da sem vas sedaj obvestila o vseh elementih. S tem smo končali s to točko na njenem redu, še enkrat rok je 21. Konstance Kril je sklenila vse skupaj. Pred tem, eh, pred, predne so se oglasili še naslednji eh, govorniki, ampak takoli tako je vse povzela. Sedaj pa naslednji delegirani akt o ETC postopek je enak, prav tako imamo na voljo dva meseca do 4. maja. Želi kdo besedo? Poročevalke ni, poročevalci v senci. Mari Terez, Francesco De Angelis, Franz, François Alfonzi in drugi želite besedo ali pa raje predamo besedo komisiji. Nikolas, morda ti. Gospa predsednica, zelo kratek sem lahko v zvezi s tem delegiranim aktom. Komisija s pomočjo tega delegiranega akta v skladu z uredbo eh, o ETC določa pravila za upravičenost, do, eh, upravičenost izdatkov za programe sodelovanja. Gre za obveznost komisije da vse obvesti v začetku marca o teh elementih. Gre za skupna pravila, ki obravnavajo ta, gra, ta glavna področja izdatkov. S tem bomo olajšali izvajanje programov ETC. Mislim, da tukaj ni nič spornega. Večino tega temelji na obstoječih pravilih, na obstoječi praksi, o tem so se, so se pogovarjale različne skupine strokovnjakov. Hvala, postopek je enak. Rok za uložitev predlogov je 21. marec. Opovdne vsi tisti, ki želite predstaviti osnutek rezolucije eh, zoper akt. Sedaj pa sedma točka na enem redu. Prav tako gre za delegiranje akt o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Jan, poročevalec. Izvoli, beseda je tvoja. Uh, uh, uh, Hvala. Gre za zelo specifičen delegirani akt. Nanaša se na skupno delovanje komisije. Imeli smo ni cela dva odstotka sklada za regionalni razvoj. Gre za inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja. Sodelujemo s komisijo in pripravljamo podrobnosti. Končna različica je torej pripravljena v skladu z našimi pričakovanji. Nočem, da ponovno odpiramo razpravo ta delegirani akt je namreč izjemno pomemben, čim prej ga moramo začeti izvajati. Če eh, delegirani akt sprememo eh, čez 5-6 mesecev, potem bo komisija takrat začela delati eh, in bo trajalo vse skupaj na to 8-9 mesecev, ker bo komisija prav tako potrebovala 2-3 mesece časa mislim, da je bolje, da ta delegirani akt sprememo. Mislim, da je spremljiv. Gre za inovativne ukrepe. Zanimivo je, da je komisija po dolge razpravi sprejela opredelit, drugačno opredelitev. Določili bomo drugačne organe, ki povezujejo sodelujoče institucije. Tako bodo lahko upravičenci legitimno sodelovali v teh ukrepih. Sedaj pa še nekaj komentarjev in eh, vprašanj za komisijo. stopnja sofinanciranja je prvo vprašanje, ki ga želim zastaviti. To smo našli v prvi različici, sedaj tega ne najdemo več v dokumentu. Gre za 80 odstotkov ali pa gre dejansko samo za povezavo z drugim delom uredbe, eh, kjer najdemo pravila in eh, določitev pravil, ki se bodo uporabljala. Imamo tudi možnost derogacije za manjše države članice. Eh, to smo imeli v prvi različici, ampak tudi ta izjema je sedaj izginila in tu velja isto vprašanje. Gre tudi za vprašanje finančnih dodelitev, dodelitev sredstev za naslednje sredstva. Imamo 330 eh, milijonov evrov sredstev. Enako je veljalo za FTT. Kako bomo ta sredstva razdelili po posameznih letih in kakšni so operativni stroški? in pa še vprašanje glede skupine strokovnjakov. Kakšni so kriteriji za to skupino strokovnjakov? Kaj pa razpis? Koliko razpisov bomo imeli v obdobju sedmih let? To so glavna vprašanja, ki bi jih sam postavil komisiji. Potem, ko bomo prisluhnili komisiji, pa bom kot poročevalec predlagal, da sprememo ta delegirani akt, da ne zamujamo in podaljšujemo tega obdobja. Hvala, Nikolas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tukaj eh, je zadeva nekoliko drugačna kot pri delegiranih aktih. Gre za vprašanje, kako bo komisija izvajala inovativne ukrepe in eden izmed eh, razlogov, eh, da eh, končni predlog izgleda nekoliko drugačen od poprejšnjih, je rezultat razmisleka znotraj komisije, pa tudi rezultat tega, da se želimo zelo tesno držati naših pristojnosti. Kot je dejal poročevalec, bomo sedaj uporabljali možnosti, ki jih eh, zagotavljajo eh, pravila o načeljih za izvor. In eh, kar zadeva finančno regulativo, to seveda omogoča Evropski komisiji, da upravljanje prenese na zaupanja vrednega posrednika in eh, to je tudi najbolj učinkovit eh, način za dosego rezultatov. V delegirane akte ne bomo več vključevali stopnje sofinanciranja, kajti zaključili smo, da to ni bilo zagotovljeno v naših pooblastilih in glede na to, se nam ne zdi več primerno eh, tega navajati, kaj te eh, to eh, bomo uredili že v finančni regulativi oziroma v finančni uredbi. To bo določeno torej v finančni uredbi in v tem, v tem predlogu ne govorimo, ne določamo finančne stopnje oziroma stopne financiranja. mogoče bodo upravičene tudi različne stopne financiranja za različna področja. Sprejeli smo izjemo za majhne države članice in sicer zato, ker smo v osnutku navedli minimalno število prebivalcev, 50 tisoč namreč. Tukaj sledimo pristopu Eurostata, ki temeli na skupni definiciji mest z katero se strinjata tudi OECD in pa Evropska komisija. No, kako pa naj bi to delovalo v praksi? Do nobenih anomalij ne bo prihajalo uh, v primeru manjših držav članic, kot recimo v primeru Malte ali Cipra. Tako Valeta, kakor tudi Nikosija uh, bosta vključeni v uh, to definicijo imamo pa tudi možnost združevanja eh, posameznih mest. Namreč eh, v primeru mest oziroma vasi, kjer je prebivalstvo eh, nižje od 50 tisoč, je mogoče vzpostaviti povezave med različnimi mesti in na ta način bo tudi ta kriterij izpolnjen. Torej, menimo, da ni eh, pravzaprav nobene potrebe po izjemi in eh, zaradi tega bi se pojavila nedoslednost v pristopu. Nismo podrobne govorili o kriterijih eh, za panele izvedencev, kajti mislimo, da nima smisla, da v delegiranih aktih to določamo. Podrobnosti eh, bodo seveda sprejete v sporazumu med Evropsko komisijo in pa zaupanja vrednim posrednikom. In Evropska komisija seveda želi zagotoviti, da bi imeli dobro osnovo za, postup, za postopek eh, izbire. Evropski parlament pa bomo seveda seznanjali z izvajanjem tega instrumenta. Prosili bomo tudi za nasvete tekom izvajanja tega postopka. Najlepša hvala. Take... Hvala lepa. Kornelija je želela besedo. Ja, ja najlepša hvala. No, imam podrobno vprašanje za Evropsko komisijo. In sicer gre za sporazum, ki naj bi ga Evropska komisija sprejela eh, z zaupanja vrednim posrednikom. Potem pa naj bi imeli tudi eh, panele eh, izvedencev. Dejali ste, da se ne želite umešavati v te panele izvedencev. No, to tudi ni potrebno, vendar pa mora biti predlogi eh, pripravljeni eh, v sodelovanju z Evropsko komisijo. Ali eh, je torej ta zaupanja vredna enota vključena v pripravo teh predlogov? No, kako natančno je pripravljen ta seznam? Kakšne so pristojnosti te zaupanja vredne enote? No. Ti paneli izvedencev so vseeno navedeni v tem eh, delegiranem aktu. Mogoče bi lahko o tem kaj več povedali. Hvala lepa. Yes, uh, sorry. Und, und, uh, by ah, there, by there. Uh, In se upravičujem še pri Še glede sofinanciranja imam uh, vprašanje. Dejali ste, da uh, bi lahko prišlo do uh, prilagoditev uh, glede na posamezen razpis ali se zastavili tudi zgornjo in spodnjo mejo. Če je stopnja sofinanciranja zelo nizka, potem se zastavlja vprašanje ali. Uh, Je to sploh uresničljivo v posameznih regijah, občinah? Mislim, da je to uh, zelo eh, pomembno vprašanje. Kakšna je vloga komisije pri tem pravzaprav? Nikolas? Najlepša hvala za nadaljna vprašanja ključni element za Evropsko komisijo je, da ohrani nadzor nad izbirnim postopkom. To je ključnega pomena. Tako bomo zagotovili, da bodo urbani inovativni projekti dejansko tudi koristni in učinkoviti. V delegiranem aktu smo zapisali postopek. Zaupanja vreden partner bo opravil delo eh, že pri pripravi razpisa, potem bomo imeli panel izvedencev, eh, ki mu bo predsedovala Evropska komisija in ta panel bo potem pregledal eh, rezultate in pa podal priporočila. Končno odločitev eh, pa bo sprejeta strani eh, zaupanja vrednega partnerja, ampak seveda ob eh, privolitvi komisije. Želimo, da bi bil postopek kar se da pregleden. Želimo panel izvedencev, ki bo imel velike izkušnje. komisija želi zagotoviti, da bi ta instrument eh, tudi obredil zaželjene sadove. Poleg tega pa to tudi eh, ni eh, postopek, eh, ki bi ga uporabili samo enkrat. Imeli bomo eh, celo vrsto to vrstnih razpisov in potem se bomo eh, Eh, naučili iz izkušenj in bomo lahko sistem tudi ustrezno prilagodili, če bo to seveda potrebno. Če bo potrebno, bomo podali tudi predlog spremembe na eh, delegirani akt. Če bomo menili, da je potrebno določeno področje okrepiti, ta možnost ni izključena. vse skupaj bo seveda moralo biti prilagojeno tudi eh, finančni uredbi. Ampak povsem sprejemam vaše stolišče, kar zadeva eh, visoke zahteve eh, na področju sofinanciranja. Kajti, če bomo razpisali razpis, kjer bomo zahtevali visoko stopnjo sofinanciranja z strani občin in regij in te ne bodo sposobne zagotoviti te stopne sofinanciranja, potem sploh nima smisla, da ta razpis uh, razpišemo. Dobro, želi še kdo uh, kaj dodati? Ne. Potem bo postopek enak. Uh, 21. marca je rok za vložitev predlogov sprememb in sicer eh, lahko, eh, če imate ugovore k temu delegiranemu aktu, svoje pripombe podate do 12. ure. S tem zaključujem, da bo danski del, del seje. Nadaljevali bomo ob 15. uri z ministrom za evropske sklade, potem pa bo eh, sledila izmenjava mnen z Evropsko komisijo in predstavniki držav članic na temo stanja sporozumov o partnerstvu. Hvala lepa za vašo udeležbo danes dopolnjeno.